Ja, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. No, lepo pozdravljeni zopet vsi. Ponovno odpiramo naše zasedanje. Upam, da se nam bo še nekaj kolegov in kolegic pridružilo zdaj v času po kosilu. Danes imamo tukaj tudi gosta, namreč ministra za kmetijstvo, naravne vire in okolje ciprskega predsedstva. Torej, naj kar povem, da sem bil konec tedna tudi sam na Cipru, kjer je bilo neformalno zasedanje sveta in eh, moram reči, da sem se res poln navdušenja zopet vrnil domov, ker sem res slišal, da imajo na programu marsikaj konkretnega v okviru predsedovanja svetu. In vem, da je Sofoklis Aletraris strokovnjak za vodno politiko in da je to tudi tema, ki bo v spredju predsedovanja. To je tema, ki se ne dotika samo južnih držav v Evropi, ampak je kakovost vode nekaj, o čemer bi morali govoriti po vsej Evropi. Tu imamo precej zakonodaje, imamo okvirno direktivo o vodah, govora pa je bilo še o eni konkretni temi, namreč o tem, kako eh, se bomo prilagajali podnebnim spremembam, kakšne ukrepe bomo sprejemali in kako nameravamo vse te ukrepe financirati. No, ponavadi se pri denarju prijateljstvo konča, ampak na evropski ravni se eh, prijateljstvo tukaj šele eh, začne in veseli me, da je minister danes tukaj z nami. Eh, dobrodošli in veselimo se prihodnjih šestih mesecev ciprskega predsedovanja. Imate besedo, gospod minister, izvolite. Κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Spoštovani poslanci in poslanke Evropskega parlamenta, gospe in gospodje, danes sem tukaj z vami ne samo zato, ker je Evropski parlament eden od stabrov eh, Evropske, Evropskega združevanja eh, evropskih eh, narodov in politik, ki sestavljajo Evropsko unijo. E, in kot je povedal predsednik Evropskega parlamenta pri svojem e, od, torej prvem slovesnem govoru, je e, metoda skupnosti metoda, ki predstavlja dušo Evropske unije in pomaga premagovati nesoglasja. Danes sem eh, torej tukaj pred vami in prihajam iz države, kjer demokratične institucije in delitev oblasti res deluje vzorno. Politični sistem pa tudi eh, sestava sistema je taka, da preko dialoga preko kompromisov, seveda ne pri načeljnih vprašanjih, ampak vendarle in pri vzajemnem razumevanju med izvršno in zakonodajno oblastjo lahko oblikujemo politike, lahko oblikujemo zakonodajne predloge, ki izpolnjujejo pričakovanja družbe in državljanov. Rad bi se vam izredno zahvalil za to priložnost, da sem danes pred vami in uh, želim vam posredovati nekaj informacij, vsekakor pa vam imam namen tudi prisluhniti. Eh, govorili bomo namreč o zelo pomembni temi za ciprsko predsedovanje, eh, namreč o okolju. Govorili bomo o evropski zakonodaji na tem področju, s katero poskušamo Evropo usmeriti na pot trajnostnega razvoja zelo pomembno je, da zagotovimo doslednost gospodarskih in finančnih ukrepov z okoljskimi politikami, ki so usmerjene v trajnostni razvoj. Ciprsko predsedovanje sveta bo poskušalo zagotoviti, da bodo današnje prednostne naloge za reševanje finančnih in gospodarskih težav taki, da ne bodo predstavljali bremena za okolje in za naslednje generacije. Sedanjo krizo je potrebno obravnavati kot priložnost, priložnost za nove politike, v središču katerih bo človek in pa okolje. na ta način želimo eh, strani sveta za okolje eh, na spomladanskem zasedanju eh, posredovati enotno sporočilo. Namreč želimo ozeleniti evropski semester in tudi na podlagi letnega pregleda rasti, ki ga bo eh, novembra predložila Evropska komisija, se bomo resno lotili teh prizadevanj. Na dnevnem redu ministrov za okolje decembra, pa bo tudi razprava o politikah na to temo. Ena od eh, štirih glavnih prednostnih nalog ciprskega predsedstva je, da želimo zagotoviti bolj učinkovito in bolj trajnostno Evropo. Zaradi drastičnih posledic stalno spreminjajočih se okoliščin in zaradi negotovosti gospodarskih razmer je še toliko bolj potrebno, da iščemo skupen pristop za prihodnje izzive. E, naša vizija glede e, konference v Riju, čeprav ta ni izpolnila vseh pričakovanj, pomeni, da moramo v središču vseh politik tudi na nacionalni, lokalni in regionalni ravni postaviti trajnostno rast. Eh, glavni izziv seveda pa je, da se lotimo uresničevanja vsega tega, kar smo si zadali in da sprememo konkretne ukrepe za zeleno gospodarstvo, za trajnostno rast in tudi za boj proti revščini. Rezultati konference eh, v Riju bodo predmet razprav tudi na zasedanju sveta. In eh, namen tega zasedanja je, da se sprejmejo sklepi o nadaljnih prizadevanjih in o prednostnih nalogah Evropske unije. Na mednarodni ravni pa je cilj ciprskega predsedstva, da bi v New Yorku v skladu s časovnim načrtom Evropsko unijo neposredno vključili v razprave, v pogovore. Zelo pomembno pa je tudi, da eh, damo svoj prispevek k cilju trajnostne rasti in znotraj mednarodnega institucionalnega okvira. Evropska unija mora še naprej biti v spredju in biti vzor, preostalim v boju proti krizi okolja. Cipersko predsedstvo si bo prizadevalo zagotoviti, da bo Evropska unija ustrezno zastopana na mednarodnih konferencah in institucijah. Na področju varstva okolja dajemo velik podarek predvsem zaščiti voda in pa podnebnim spremembam. Čeprav je voda nepogrešljiva za človeško zdravje ter tudi za okolje in za trajnostni razvoj, pa so vode v Evropski uniji izpostavljene številnim grožnjam. Podnebne spremembe eh, so že močno spremenile naravna ravnovesja in to kljub eh, vsem politikam in vsej zakonodaji na ravni Evropske unije trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri bi torej pravzaprav moralo biti prednostna naloga vseh predsedstev. Veste, da Evropska komisija te dni pripravlja načrt za zaščito vodnih virov in s pomočjo tega načrta naj bi med drugim poskusili oblikovati ustrezne politike na tem področju. In v okviru tega načrta bomo seveda tudi mi eh, predložili ministrom osnutek za sklepe sveta. Neformalni ministerski svet, ki je eh, potekal konec tedna v Nikoziji, eh, Eh, je bil odlična priložnost in zahvaljujem se tudi predsedujočemu tega odbora za eh, njegov prispevek. Eh, poleg tega pa vam že lahko povem, da bo novembra potekala tudi konferenca, na kateri bo predstavljen ta načrt in ciprsko predsedstvo bo delalo tudi na tem, da bi dosegli soglasje glede kataloga vsebin, ki eh, so, terjajo prednostno obravnavo, kar zadeva zaščito voda. Eh, prizadevali si bomo, da bi že v prvi obravnavi dosegli soglase z Evropskim parlamentom. Nekaj neformalnih stikov smo že vzpostavili v tem kontekstu. Če pa se bo vse to izkazalo za neuresničljivo, potem si bomo prizadevali za politično soglasje v svetu decembra. No, zdaj pa naj preidem na področje podnebnih sprememb. To je zelo obširna in pomembna tema in učinki podnebnih sprememb bodo taki, da bodo neprimerljivi s čimrkoli, kar smo doživeli v novejši zgodovini. Eh, kot ciprsko predsedstvo si bomo res prizadevali, da bi bila konferenca iz Dohe uspešna. Eh, predložili bomo ministrom eh, tudi sklepe sveta glede pogajalskih izhodišč Evropske unije. Na tej točki pa naj se eh, dotaknem še Evropskega sistema za trgovanje z emisijami. Tu se je potrebno odločiti, kako naprej in kaj želimo ohraniti. Z izboljšanjem tega sistema bo Evropska unija izboljšala tudi svoje možnosti za gospodarski razcvet. E, in potem, ko bomo dobili končno poročilo komisije, se bomo tudi lotili razmisleka o tem, kako naprej. Eh, če se bo to zgodilo še pred koncem ciprskega predsedstva, se bomo seveda tudi mi posvetili tej temi in eh, želeli bi si tudi soglasja v prvi obravnavi glede dveh tem, ki eh, sta zelo pomembni, namreč kar zadeva vodilno vlogo Evropske unije v mednarodnih pogajanjih. Govorim o reformi sistema za izračunavanje eh, emisij toproglednih plinov. In upam, da bomo tu uspeli eh, upoštevati in eh, črpati iz svojih dosedanjih izkušenj. Eh, poleg tega je potrebno ustrezno vključiti tudi obračunavanje eh, glede rabe in spremembe rabe zemljišč. Eh, prilagajanje na podnebne spremembe je tudi zelo pomembno in to mora biti vključeno v naše politike na področju okolja. Eh, kar zadeva vodo, s katero smo se ukvarjali tudi na neformalnem zasedanju sveta, je eh, potrebno se tukaj ukvarjati predvsem s financiranjem. In če bomo pravočasno dobili predloge tudi, kar zadeva emisije CO2 iz eh, lahkih tovornih vozil, potem bomo seveda se posvetili tudi tej temi in poskušali zagotoviti prvo izmenjavo mnen med državami. Gospod eh, predsedujoči, še ena tema je, ki jo je vredno izpostaviti in sicer gre za zaščito in upravljanje z biotsko raznovrstnostjo. Kljub številnim evropskim zakonodajnim aktom in kljub vsem evropskim politikam, pravzaprav še vedno ravnamo tako, kot da bi okolje lahko neomejeno proizvajalo, kot da bi se okolje pravzaprav ravnalo in se prilagajalo našim potrošniškim navadam, kot da bi lahko eh, požrlo neskončne količine odpadkov. To je izredno pomembno področje in tukaj bi se morala začeti pogajanja tudi v kontekstu konference o eh, biotski raznovrstnosti, ki bo potekala eh, naslednje leto v Indiji. Eh, predsedstvo bo poskušalo tu zagotoviti tesno sodelovanje in vsi eh, nadaljni ukrepi, ki bodo sprejeti, bodo temeljili na naših sklepih sveta. Poleg tega je potrebno v tem kontekstu govoriti tudi o dostopu do osreznih sredstev, o dostopu do eh, genetskih virov in podobno. Poleg tega bo ciprsko predsedstvo pripravilo tudi ustrezne sklepe za decembrsko zasedanje sveta. Poleg tega bomo sprejeli tudi ustrezne ukrepe, da bi zagotovili izvajanje protokola iz Ngoje glede dostopa do genetskih verov. Eh, tega dela se bomo lotili, ko bomo seveda dobili ustrezne predloge. Zdaj pa kar zdeva gospodarjenje z odpadki. Žal je to še vedno velik izziv. Gre za področje, eh, kjer eh, zelo hitro izčrpujemo možnosti okolja, še vedno pa nimamo dolgoročnih načrtov, kako se lotiti gospodarjenja z odpadki. Ciprsko predsedstvo bo predložilo eh, predlog eh, glede razgradnje ladi in na oktobrskem zasedanju sveta naj bi se začela tudi razprava o tem. Poleg tega želimo eh, spremeniti Eh, pravilo o izjema glede uporabe kadmija v baterijah za brezžične naprave. Tu si želimo doseči soglasje v prvi obravnavi. To je cilj, ki smo si ga zadali in eh, seveda upamo, da bomo tu čim prej dobili tudi prve predloge. Na vsak način pa bomo oktobra poskušali doseči soglasje ministrov predsedstvo se je seveda pripravljeno lotiti tudi drugih tem, ki so uh, horizontalnega pomena. Sem nedvomno sodi tudi predlog o novi uredbi LIFE. Tu je predviden proračun v višini 3,2 milijardi evrov in kljub velikim prizadevanjem doslej nam zaenkrat še ni uspelo doseči političnega soglasja. Naš cilj pa je, da bi zdaj dali razpravam nov zagon in da bi eh, to storili tudi s pomočjo trilogov, kar pa ne bi potekalo usporedno z napredkom pri drugih sektorskih predlogih, tako da bomo do leta 2013 uspeli doseči soglasje glede te uredbe. Eh, potem je tu še akcijski program za uh, okolje, tudi to je ena od prednostnih nalog ciperskega predsedstva in zelo nas zanima, kako se bodo stvari razvijale naprej. Potrebujemo novo strategijo na poti proti zelenemu gospodarstvu, eh, kot so predvidevajo sklepi sveta iz junija 2012, kot to predvidevajo rezultati konference v Riju. Eh, in kot to predvidevajo tudi drugi zakonodajni akti. Komisija po načrtih naj bi predstavila ta načrt na decembrskem zasedanju sveta in če se bo to res zgodilo, bo potem sledilo poročilo o napredku. Še nekaj, kar je prednostnega pomena za naše predsedstvo in sicer je to direktiva o okoljski presoji vplivov oziroma o presoji vplivov na okolje. In tu želimo izboljšati tako postopke, kot samo kakovost študij, ki se izvajajo. Eh, odvisno od tega, kdaj bo predlog predstavljen, namerava predsedstvo čim prej začeti delati na tem področju. Želimo voditi orientacijsko razpravo o tej temi, poleg tega pa eh, pričakujemo tudi poročilo o napredku na decembrskem zasedanju sveta. Spoštovani poslanci in poslanke, ne prepuščamo se iluzijam. E, ko smo e, pred nekaj dnevi prvič kot majhna država prevzeli vodenje e, Evropske unije, smo to storili z zavedanjem, da bomo soočeni z velikimi izzivi. To še posebej velja za področje okolja. Eh, kajti institucije, zakonodaja, okoliščine, vse to se tukaj zelo hitro spreminja. Vendar pa eh, s tem izzivi smo se pripravljeni soočiti in naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bi zagotovili, da bo ciprsko predsedstvo eh, svetu se kar najbolj učinkovito soočilo z vsemi izzivi. No, naj nekoliko podrobneje predstavim nekaj posameznih točk. Najprej, kar zadeva trajnostna rast in nekatere bolj splošne mednarodne teme. Tu e, imamo e, na svoji strani zelo izkušene grške uradnike in e, z grških ministrstev, ki nas bodo tukaj podpirali. Potem so tu teme, kot je biotska raznovrstnost, Eh, čezmejno nasnaževanje zraka. Za to področje računamo na podporo danskih eh, uradnikov in ministrstva. Sprejeli smo dogovor o sodelovanju. Seveda pa. uh, bom tudi sam kot minister za kmetijstvo, naravne vire in okolje uh, v vseh ustreznih kontekstih tudi zastopal Evropsko unijo. Kar zadeva zelo zapleteno temo mednarodnih pogajanj o podnebnih spremembah, smo se odločili, da bomo oblikovali skupino ciprskih strokovnjakov, ki jim bodo stali ob strani različni mednarodni kolegi. Srečanja, ki smo jih izvedli doslej, Eh, in kjer so deloma sodelovali tudi predstavniki Evropskega parlamenta, eh, mi dajejo upanje, da izhajamo iz enakega duha, da verjamemo v enako prihodnost in da smo res pripravljeni prisluhniti eden drugemu. Eh, v zadnjih letih imamo vedno znova možnost ugotoviti, da Eh, prevladuje predvsem vzajemno razumevanje in to je nekaj, kar je na srečo značilno za vse institucije in organe Evropske unije in tudi zato nimam nobenih dvomov glede izidov našega predsedovanja. Upam, da bomo uspeli delati skupaj, da bomo skupaj lahko oblikovali prihodnost Evropske unije in to kljub velikemu pritisku, ki je sedaj prisoten zaradi upravljanja s krizo. Eh, mislim, da moramo biti pripravljeni ukrepati in da se moramo opirati na zdravo pamet. Torej, eh, v okviru našega predsedstva bomo sledili načelu objektivnosti in razumnosti, eh, ampak vendarle tu ne bom zgolj nek neutralen opazovalec. Prizadeval si bom v prihodnjih mesecih za soglasje s čim več akteri, vendar pa eh, bom seveda pri vsem tem vedno eh, ostajal skromen spričo teh ogromnih izzivov, ki so pred mano. Eh, torej, eh, mislim, da ne bo večera, ko ne bi zaspal, ne da bi se spomnil na vse, kar je pred menoj. Najlepša hvala za to, da ste mi tako pozorno prisluhnili eh, in v, po najboljši moči bom poskušal odgovoriti tudi na vaše vprašanje. Hvala. Najlepša hvala, gospod minister, za ta uvod in za predstavitev vašega programa in tega, kaj lahko pričakujemo v prihodnih šestih mesecih strani ciprskega predsedstva. E, omenjali ste tako interno kot eksterno razsežnost in mislim, da je prav, da delamo ne samo na notranjih zadevah, ampak da se oziramo tudi proti naslednjim velikim konferencam in da se zavedamo, da ima tu Evropa tudi določeno mednarodno odgovornost in da je zelo pomembno, kako na globalnem odru zagovarjamo boljšo prihodnost in boljšo zaščito podnebja. Zdaj pa, kot običajno, bomo začeli s koordinatorji. Kot prvi v imenu Evropske ljudske stranke Karl Heinz Florenc, potem pa še Jo Leinen. Gospod minister, z veseljem sem prisluhnil vašemu ambicioznemu govoru, moram pa zdaj iskreno priznati, da Uh, sem že kar nekaj predsedujočih eh, sveta slišal govoriti in uh, tudi kar nekaj ambicioznih govorov sem že slišal, ampak uh, mislim, da če komisija predstavi kaj novega, uh, svet ne sme vedno samo ploskati, ampak mora. Uh, Tudi opozoriti na to, če gre za kaj takega, če se države članice ne bodo mogle uh, Eh, uresničevati. Imam kar nekaj takih preteklih izkušenj in zelo me zanima, kako boste ukrepali glede tistih držav, ki že leta ne uresničujejo skupno sprijetih pravil. To velja tako na področju vode kot na področju odpadkov. Eh, kar nekaj let se že ukvarjam s področjem odpadkov in tu so stvari res katastrofalne, izvajanja tako rekoč ni, nihče se ne ravna po skupnih kriterijih. Kaj boste naredili na tem področju? Vem, da je komisija varohinja pogodb, ampak konec konca ste vi predsedujoči svetu in eh, eh, ste tudi deloma odgovorni za to, da se uresničuje vse, kar smo skupaj sprijeli. Hvala, Jolajnen. Ja, eh, tudi v mojem imenu naj vas. Eh, pozdravim tukaj v odboru za okolje. Naš predsedujoči oziroma naš predsednik je bil zelo navdušen nad obiskom vaše države v okviru neformalnega zasedanja sveta in mislim, da vsi predsedujoči svetu pridejo pred nas z najboljšimi nameni in z zelo plemenitimi cilji. In koliko je to v naši moči, bomo poskušali prispevati k temu, da boste vsaj del teh načrtov tudi uresničili. Veseli me, da pravite, da mora Evropska unija imeti vodilno vlogo, biti v spredju pri trajnostnem razvoju. Eh, na konferenci v Riju je bilo pravzaprav kar otipljivo, da cel svet čaka na to, da bo prišlo do te velike eh, preobrazbe eh, v zeleno gospodarstvo, da se bo vse to uresničilo in zgodovinsko gledano ima Evropa tu veliko odgovornost in si ne moremo privoščiti, da bi čakali, da ukrepajo vsi drugi, ampak moramo biti mi tisti, ki smo v prvi vrsti. Potem, kar zadeva eh, trajnostni razvoj. Leta 2001 smo sprejeli strategijo, ki pa je pristala v nekem košu za, za papir. In zanima me, če boste po Riju ponovno eh, prevzeli pobudo in oživili to strategijo za trajnostni razvoj. Ta je zdaj eh, sicer izginila, imamo veliko novih poimenovanj in etiket, ampak eh, ta trojnost gospodarstvo, ekologija, socialna razsežnost, to je nekako se izgubilo. E, no, šesti program e, se zdaj izteka, kar zdiva raziskave in e, razvoj in sedmega zdaj pričakujemo in vi v okviru vašega predsedstva že lahko date nekaj povdarkov. Najprej, Eh, je pomembno odpravljanje pomankljivosti pri izvajanju. To je velik problem v Evropski uniji, veliko zakonodaje se ne izvaja. In pa tu je še eh, sinteza, da bi vse. Eh, da bi vse eh, cilje nekako združili v nek skupni imenovalec. Potem tretja pripomba. Imamo gospodarsko krizo in grozi, da bo okoljska politika padla eh, oziroma eh, postala žrtev gospodarske krize. Eh, omenili ste eh, screening evropske zakonodaje. Jaz pa bi predlagal tudi eh, screening proračuna. Eh, In tudi v kontekstu proračunske politike moramo upoštevati trajnostni razvoj in to velja tako za večletni finančni okvir, kot tudi za proračun 2013. Na tem področju boste vsekakor igrali pomembno vlogo. Najlepša hvala, Jo, Chris Davis. Hvala. Minister? Ja, tukaj sem. Hvala. Schema za trgovanje z izpusti bo in je že naletela na velike težave, predvsem zaradi preveč dovolilnic, ki so na voljo za industrijo. Sedaj je cena preniska, da bi sploh še um, spodbudili nizkoglične investicije. Sedaj proizvajalci e-, elektrike prosijo komisijo, da to sedaj se popravi, da bodo imeli nekakšna zagotovila za naložbe, ki bodo morali biti pripravljene. Prav tako veste, da komisija trenutno razmišlja o tem, ali bi bilo dobro um, pregledati oglični trg in spremeniti število dovoljenic tako, da bi povečali ceno. Dejali ste, da želite ohraniti um, okrepljeno schemo za trgovanje s izpusti. Kot predsedujoči svetu me zanima, ali pozivate komisijo, da bi to te predloge dejansko posredovali tako, da bi schema za trgovanje z izpusti dejansko lahko odigrala svojo vlogo, tako da bi rešili probleme z emisijami, um, ki jih seveda vsi želimo rešiti. You, Chris. Hvala, Chris. You, Chairman, thank... Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, minister, za predstavitev načrtev v naslednjih pol leta. Kot so povedali kolegi, se veselimo sodelovanja z vami pri tem sem poročevalec za uredbo o spremljanju in se veselim, da bomo skupaj dosegli dogovor pri tem dosjeju. Imam pa nekaj vprašanj. Glede točk, ki bodo postale zelo pomembne v naslednjih um, šestih mesecih, me zanima, če bi lahko kaj povedali več o tem. Kot prvo, um, podnebne spremembe v EU. Sprejetje um, nizkoogličnega načrta um, je sedaj v svetu nekaj držav že večkrat blokiralo. Samo ena država v bistvu, 26 pa je to podprlo. In pri sedajšnji zakonodaji ni več veta. Če pa gre za um, sklepe sveta, potem lahko še vedno država članica to blokira, pri zakonodaji pa ne. Torej, v naslednjih šest mesecev me zanima, ali boste naredili kakšen napredek pri um, podnebni politiki za EU, tako da bi čim bolje dosegli naše podnebne cilje za leto 2020. Kajti, če pogledamo ta časovni načrt, ki je podprlo 26 držav članic, potem vemo, da je najbolj stroškovno učinkovita um, pod 25 odstotkov do leta 2020. Potem uh, mednarodni vidik, uh, podnebne spremembe in pa doha, seveda, da bi sedaj nadaljevali tisto, kar je bilo doseženo pri Kjotu, potrebno dodatni protokol in tukaj gre tudi za, za AAU-je, kjer samo ena država to blokira. Če EU ne bo rešila problemov v dohi glede AAU-jev, potem ne bo nadaljevanja kjotskega protokola. Kako boste rešili ta problem? Potem ja, sedaj um, bom izkoristil, ker ste tukaj tudi minister za um, okolje. Tukaj smo v odboru za okolje in za SKP je zelo pomembna ozelenitev. Kaj boste storili za to? da bi 30-odstotna eh, ozelenitev SKP-ja dejansko ohranjena, ko bomo govorili o tej zelo pomembni um, reformi SKP. Hvala. Najlepša hvala. Julie Gerling. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, minister. Vaši nameni so dobri. In če bo to resnično v praksi, če to kaj šteje, potem bo to gotovo dobro. Malo vprašanje glede ciperske teme. V bistvu um, sem se že z vami pohvarjala s tem v zvezi. Um, z nezakonitim lovljenjem ptic um, ima Cipr težave. 2,8 milijona ptic je bilo leta 2011 uh, nezakonito lovljenih uh, za neustreznimi pastmi. Kaj bo ciprsko predsedstvo storilo za to, da bi obrnili ta trend v času predsedovanja? Thank you very much, Julie. Now we are at the end of the first. Hvala lepa, Julie. Konec prvega kroga. Vprašanje, sedaj pa dam besedo, ker vam minister, da odgovorite na ta vprašanja.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 Res je. Rezultati konference iz Rija so naletili na številne močne kritike. No, ampak mi tukaj na tem svetu pač nismo sami, to vsi vemo. Gospod predsednik, vidite, že dolgo časa si prizadevamo za to, da bi 27 držav članic EU prišle do skupnega stališča, skupne usmeritve. Seveda bi si želeli, da bo ta konferenca prinesla večji zagon. No, je pa res, da končni rezultat ni ravno ambiciozen. Tako pa če. Je bil pa to um, vendarle spred kot dober, razmeroma dober kompromis. Prav tako je dobro, da smo vključili tudi tematske cilje, potem sprejetje zelenega gospodarstva kot um, mehanizem za aktiviranje virov potem namenjen tudi začetek posvetovanj. Tudi to je dobro. Kaj pa ni dobro? To pa so nesoglasja glede izvanja načrta za okolje OZN, sprejetje ciljev za um, trajnostni razvoj. Bo trajalo še veliko časa. Predsedstvo bo pripravilo sklepe uh, sveta do oktobra tako da bi na ta način uveljavili v praksi vse tiste stvari, ki smo jih dorekli na svetu že decembra. Gotovo se bodo razvijali tudi mednarodni sporazumi in to bomo se skozi spremljali. Bomo tudi glede na to pripravili institucionalni okvir za upravljanje trajnostnega razvoja in okolja. naš cilj je, da uveljavimo biotsko raznovrstnost um, ne samo kot pravni okvir, ampak tudi v praksi. Prav tako želimo čim bolje uveljaviti tudi um, čim bolj trajnostno proizvodno in pa upravljanje. Ta načrt za okolje bo eden izmed glavnih um, prioritet ciperskega predsedstva. Po sklepih sveta junija bo ciprsko predsedstvo želelo nadaljevati s tem delom, koliko bo to mogoče. Imeli bomo dve srečanje delovne skupine za okolje. Tudi na svetu ministrov za okolje decembra bomo o tem govorili. Bomo tudi pripravili poročilo po posamičnih fazah. Sklepi sveta junija so bili sprejeti. Imamo tudi načrt za leto 2050 ter pa cilje do leta 2020 glede prilagajanja podnebnih spremembam. Prav tako želimo čim bolje uveljaviti um, zakonodajo na področju okolja. To ste številno omenili kot zelo pomembno točko. Enako velja tudi za uh, ravnanje z odpadki, zaščito narave in podobno ciprsko predsedstvo meni, da bodo to koristni mehanizmi za prestop, prehod na zeleno gospodarstvo. Ti načrti so povezani tudi z rezultati iz konference v Riu. Te rezultate želimo pretvoriti tudi v sedmi akcijski načrt. Govorili ste o tem, kaj se daje po dohi glede podnebnih sprememb. Glede dohe bo EU sprejela stališče v svetu ministrov za okolje um, naslednjega oktobra in takrat smo tudi potem sprejeli sklepe sveta. Želimo doseči čim boljše rezultate v dohi. sedaj januar 2013, da bi zaključili prvo fazo in potem želimo pripraviti um, zavezujoč okvir najpozneje do leta 2015. Ta okvir bi moral veljati za vse strani. Prav tako bomo poskušali tudi veljaviti cilje za znižanje izpustov do leta 2020. To mora biti prizadevanje na globalni ravni. Prav tako bomo tudi aktivirali zelene sklade komisije za prilagajanje podnebnim spremembam in pa za mehanizme za upravljanje podnebnih sprememb. Prav tako bomo poskušali pospešiti izvajanje teh načrtov leta 2012. 100 milijard dolarjev do leta 2020 mora biti čim bolj izkoriščenih. Kot predsedstvo se bomo vse skozi pogovarjali tudi s poslanci Evropskega parlamenta. Resolucije parlamenta bomo vse skozi zelo skrbno proučevali. Poslanci um, Evropskega parlamenta, ki bodo z nami v Dohi, bodo gotovo zelo aktivni in bodo tudi delovali v skladu s stališči EU. Upam, da bomo dosegli čim boljše rezultate. Prav tako ste imeli še časovni načrt za nizkooglično gospodarstvo. To je velik izziv za nas. No, zelo velik, to moramo priznati, sploh glede na trenutno gospodarsko sliko. Kot Cipr, kot država, se bomo se skozi zelo aktivno prizadevali za pripravo teh predlogov. in prav tako tudi zagovarjamo čim bolj pospešeno um, izvajanje strategije za um, nizkoključno gospodarstvo do leta 2050. Tukaj imamo res veliko težav, stališča so že kar nekaj časa takšna, kot so. In tudi to je treba upoštevati, nažalost zaenkrat nima kakšne zelo nove pobude na tem področju, smo pa seveda pripravljeni nadrevati razpravo na politični ravni. Prav tako želimo proučiti način, kako sprejeti večji zagon. Upam, da se bo kaj spremenilo. Potem odpadki. imamo številne zakonodajne akte, uredbe, s pogoji in z določbami. Vse te določbe mora nadzirati komisija. Komisija nadzira izvajanje. Komisija je tukaj prvo vrsti. No, tudi predsedstvo pa se bo seveda vse skozi zauzemalo k temu, da bi storili čim več. sem tudi minister za kmetijstvo, gospod predsednik, kot je bilo prerečeno. Torej, naj spregovorim še o zelenitvi prvega stebra SKP. No, in sedaj je tukaj še skupna ribiška politika. Tudi ta je pomembno. Ciper meni, da je prvo temeljno načelo, ki ga upravlja Evropska komisija. Zelo pomembno. Strijemo se s tem, da bi čim bolj povečali um, prispevek kmetov k uh, proizvajanju javnih dobrin. Seveda, ampak obenem pa so kmeti tudi odgovorni za ozelenitev evropskega kmetijstva. Prej sem omenil tudi skupno ribiško politiko na kratko. Tukaj se strinjamo z zelenitvijo. Torej, um, tudi pri ribiški politiki moramo um, ribeloviti tako, da ne bi izčrpavali ribjega staleža in da bi po drugi strani vseeno bili čim bolj smotrni. Prav tako ste omenili nezakonito lovljenje divjih ptic na Cipru. na Cipru želimo um, odpraviti to nezakonito lovljenje prosto živečih ptic. Glede od leta 2001 do 2011 smo odkrili 3600 primerov takšnega nezakonitega lovljenja. 1700 primerov se je nanašalo ravno na prodajo. Uh, eh, 1700 primerov se je nanašalo neposredno na pasti, uh, nekateri pa so potem tudi prodali te ptice restauracijam. Uh, eh, no, nekatere restauracije so potem tudi takšne ptice umaknile svojih menijev. Sedaj želimo čim bolj ozavestiti javnost glede tega vprašanja. In ta tema je prednost naloga za našo državo. To je bilo tudi sporočilo Evropskega kongresa za um, odpravo nezakonitega ulova ptic. Na Cipru leta 2011 je v Larnaki potekala ta konferenca. Sicer to nezakonito lovljenje ptiče ni bilo čisto odpravljeno, ampak smo se pa začeli bolje lotevati tega in precej znižali smo število takšnih primerov nezakonitega lovljenja. strogo izvajanje zakonodaje in nadzor sta ključna dejavnika, s katerim bomo dokončno odpravili te probleme. Toliko bo nasplošno, gospod predsednik. Če pa želite nadaljati z vprašanjem, pa sem seveda tukaj na voljo. Lahko spremljamo še druga vprašanja. Maybe, uh, Let me down on that. vem, morda um, upam, da mi niste odgovorili, ampak ne vem. Ali ste, um, gospod minister, pozvali komisijo k temu, da bi uh, dali na stran nekaj dovoljenj za to, da bi ukrepili schemo za trgovanje z izpusti, da bi povečali ceno teh dovoljenic? Dobro. Zdaj je eh, čas za drugi krok in to bomo vključili kar v drug krok. Eh, Kriton Arsenis, Edith Estrela in Jan Grebrandi.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 smo slišali lepo predstavitev tudi za področje zdravja in tudi okolje. Upam, da bo tako zelo pozitivno in veliko potezno obravnavano. Prej ste govorili o skupni kmetijski politiki in ste že deloma odgovorili na vprašanje, ki sem ga sam želel zastaviti. Namreč glede eh, uporabe nevarnih snovi in pa glede gospodarjena z gozdovi, naprimer s, um, s hrasti. Prav tako ste govorili tudi o riv. Riv ni bil uspešen. Sporazum ni bil v skladu s našimi pričakovanji. No sedaj so zaveze, moram reči, zelo nejasne. Morda pa je še vedno to bolje, kot pa da bi um, dali na mizo nekaj popolnoma nespremljivega. Ali ste pročili to, kaj bi lahko EU um, predložila v času vašega predsedovanja? Namreč to, da bi Eh, mobilizirali um, sile pri tistih stvarih, ki so zaenkrat še zelo nejasne. Torej, da ne bi um, upravljali samo kriterija BDP, ampak da bi upravljali um, nov uh, kazalec um, človeškega razvoja, ter pa prav tako, da bi se zauzeli za vzpostavitev mednarodne um, organizacije za okolje. Hvala lepa, idite strela. Ja, Hvala lepa, minister, za zelo jasno vodne besede, za jasno predstavitev ciperskega predsedstva. Prav tako pozdravljam vašo odločnost. Se želite uspešno zaključiti predsedovanje. Kolega Leinen je prej že omenil to, da rezultati na Rio plus 20 niso bili ravno dobri. Tudi sami ste to menili, gospod minister. V zadnjih letih na konferencah v zvezi z okoljem nismo dosegli ravno pozitivnih rezultatov. Na nedavnih konferencah praktično niso dosegli nobenih oteplih rezultatov. To so bili pravi neuspehi. Rio plus 20 je tudi precej pod našimi pričakovanji. No, kljub temu pa se učinki podnebnih sprememb že dogajajo, planet se segreva, vedno več je tudi um, dezertifikacije, okolje se uničuje. Torej, če poštemo to in pa če poštemo to, da bomo imeli še konferenco glede biotske raznovrstnosti oktobra, me zanima minister naslednje. Kakšne so možnosti za enajsto konferenco vseh strani glede biotske raznovrstnosti? Od Nagoje ne vem, ali je bilo dosežen kakšen napredek ali ne. Kaj mislite? ali se bo ponovno zgodilo to, da bomo preložili rešitve um, nekam v preteklost. Hvala. Jan Grebrand je naslednji. Thank you, Mr. Chairman, and, uh... Hvala lepa. In hvala lepa, gospod minister, da ste prišli. Hvala lepa, da ste predstavili predsedovanje. Moje, prenaša, moje vprašanje se nanaša na konferenco v Riu tukaj smo vsi razočarani nad končnim rezultatom, končnim dokumentom iz Rija. Multilateralni pristop od zgora na vzdolj ni dober in ni prenesel rezultatov, ki smo jih vsi pričakovali. Ali bi morala EU spremeniti svojo strategijo glede ozelenitve svetovnega gospodarstva? Sam menim, da potrebujemo bolj pragmatičen pristop. Moramo se bolj osredotočiti na druga politična področja. Naprimer, razvojna politika in pa potem trgovinska politika. Pri obeh temah je EU še vedno zelo pomemben akter na svetovnem odru. Zato me zanima, gospod minister, ali ste pripravljeni podati pobude, tako da bi uh, prepričali kolege uh, glede razvojne politike in pa glede trgovinske politike k temu, da bi um, okoljske uh, pomisleke bolj um, vključili v njihove politike. Torej, da bolj upravljamo dvostranske trgovinske sporazume, da upravljamo našo razvojno politiko, zato da bi pomagali drugim državam, k temu, da bi ozelenili njihova gospodarstva. Hvala, Jan Krista Klas. Najlepša hvala, gospod minister. Ciprsko predsedovanje sveta je dobro pripravljeno, to smo ugotovili tudi v pripravljalnih pogovorih maja v vaši čudoviti državi. In eh, danes ste spregovorili tudi o kmetijstvu in rekli ste, da podpirate skupno kmetijsko politiko in da načeloma eh, podpirate načelo ekologizacije, ampak eh, ko sem videla vaš otok, moram reči, da imate odlično kmetijsko proizvodno, da proizvajate odlične sadove. Ampak eh, še nekaj, kar zadeva ekološke gozdove, to je nekaj, kar je predlagano. Mi to razumemo kot neke vrste ekološka praha, izjema od tistega, kar danes sodi v proizvodnjo. In vi kot eh, ciprčan domnevam, da ne boste. Eh, šli v isto smer kot komisar in da si boste zauzemali za nek uh, smotrn delež tukaj. Uh, to so stvari, ki bodo pomembne za prihodnost in uh, vaše predsedstvo bo sodelovalo v tej razpravi. Podobno velja za razpravo LOLCF, to je nekaj, o čemer smo včeraj govorili tudi tukaj v odboru, gre za pravila za izračunavanje emisij. Eh, iz sektorja rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva. In razen gozdarstva eh, želi eh, komisija tukaj vključiti tudi poljedelstvo in zanima me, ali se strinjate s tem, da ti izračuni, ki jih spremlja ogromno birokracije, Eh, bodo izračuni, ki na koncu ne bodo prinesli nič ne kmetom, ne gospodarstvu. In zato me zanima, ali je vas ta trud sploh uh, vreden energije in ali ne bi morali enostavno vsega skupaj opustiti. Najlepša hvala, Ivo Bele. Merci, monsieur le président. Uh, monsieur le ministre. Hvala lepa. Gospod minister, naj se pridružim kolegicam in kolegom, ki so se vam zahvalili za predstavitev prioritet predsedovanja. Prav tako vam čestitam tudi za veliko poteznost vaših ciljev na področju okolja v času ciprskega predsedovanja. Prav tako um, naj se pridružim duhu tega kroga vprašanj. Namreč glede rezultatov RIA plus 20. Sveda, sedaj smo vsi razočarani, ampak kaj pa bo sedaj potem? Sedaj bo tudi 11. konferenca strank oktobra. kjer bomo govorili o zavezah glede ohranjena biotske raznovrstnosti. To ste preomenili, zato me sedaj zanima, ali bi lahko bolj konkretno povedali nekaj glede teh treh glavnih vidikov. Kaj bo stališče EU, kaj bo povedal svet in pa kako bomo oblikovali svoje stališča na ravni Evropske unije, tudi glede pristopnega protokola k Nagoji. Prav tako ste pregovorili o zakonodajnem svežnju, ampak niste pa dali nekakšnih rokov ali se boste v svojem um, času predsedovanja um, zazirali za to, da bi ratificirali um, nagolski protokol v šestih mesecih, oziroma ali boste spodili države k temu, da ratificirajo ta protokol, da bi ga potem začeli čim preizvajati. Potem mobilizacija finančnih sredstev, ali ste pripravljeni na to, da bi sprošili ponovno razpravo o novih um, sredstvih financiranja, prav tako pa tudi o tem, da mora. Um, biti javna politika um, okolju prijazna, kajti številne javne politike zelo škodijo um, okolju, še posebno naprimer kmetijska ali pa ribiška politika. Ali bo Irina Rabadu um, EU pripravila svežen ali lahko podpremo svežen? To je bil eden izmed pomembnih dejavnikov pri tem uh, vrhu. Potem imamo še strateški načrt um, želimo um, znižati sredstva, ki znižujejo biotsko raznovrstnost. Ampak kakšne pa so vaše ambicije po Riu glede morskega okolja in pa glede oceanov, pa še nekaj, kar se vse skozi um, zastavlja pri biotski raznovrstnosti, ali boste v času svojega predsedovanja uh, ponovno govorili um, o okvirni direktivi glede tal? Joko ni. Najlepša hvala, Sofijo Koni. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister, kolegice in kolegi. Dve teme, dve različne teme bi omenila. Kot prvo, kohezijska politika, regionalna politika, odbor za okolje je pripravil mnenje s tem v zvezi in bila sem pročevalka pri tem mnenju pri tem mnenju sem predlagala to, da bi kohezijsko politiko in regionalno politiko um, vključili tudi pri financiranju um, vodne infrastrukture ter tudi glede čiščenja voda, sploh v tistih državah, kjer je infrastruktura za to zastarela. V Franciji, no pa tudi v drugih državah, je stvar taka, da um, ko vodo um, zajmo v potalnici, um, pa do takrat, um, ko um, voda pride do naših pip v domovih, se lahko um, 30 do 50 odstotkov vode porazgubi zaradi zastrele infrastrukture, zaradi zastrelih vodovodov. In to je seveda zelo slabo za gospodinstva in pa za države članice. Včasih je predvsej drago, da države tukaj poskrbijo same za financiranje. Zato želim, da um, kohezijsko politiko, kohezijska sredstva um, tudi deloma namenimo za obnovo infrastrukture za področje vode. Potem elektromobilnost na področju trajnostnega razvoja. Želimo um, električna vozila. V redu, um, za mesta to lahko deluje ampak potrebujemo tudi električna vozila, električne avtomobile na dolge razdalje. Zato pa potrebujemo evropski prostor, kjer bi tudi lahko um, ljudje um, napali oziroma menjavali baterije za električna vozila. Zaenkrat je to zelo drago. Če želimo, da bo to mreže bolje delovalo, potem mora Evropa uh, financirati takšno napajanje električnih vozil po Evropi. To so dve zelo pomembni temi in tukaj želim eh, podporo ciperskega predsedstva, kajti sama trenutno nisem ravno pripričana v to, da bodo države zelo navdušene na takšni projekti in da bodo same podprle sisteme sofinancirana. Zato sedaj računam na vas. To eh, sedaj poteka. Jutri bo sprejet ta načrt tudi v okviru um, odbora regij, potem bo to posredovano svetu zelo kmalo. Mi potrebujemo vašo podporo pri tem svetu. Torej, vodna infrastruktura in pa elektromobilnost sta dve zelo, zelo pomembni točki. Pa še nekaj glede kohezijske politike. Um, poročevalec v regiju je sprejel tudi to, da bi športno infrastrukturo um, sofinancirali s kohezijsko politiko. Šport je zelo pomemben za javno zdravje. Tukaj mi se ukvarjamo tudi zdravjem v tem odboru. Zato mislim, da je to zelo pomembno in tukaj potrebujem vašo pomoč. Um, tukaj torej želim vaše mnenje glede tega. Potem še pomožno vprašanje. Glede vinogradništva. Pravica se je na trd. Zaenkrat imamo kvote za te pravice. Sedaj smo eh, se odločili za odpravo takšnih kvot eh, do leta 2015. 2015 um, ne bi se s tem začel veljati, sedaj je to za vinogradniški sektor velik problem. Kaj ti? Vinogradniški sektor uh, je zelo odvisen od um, ravnoteža med ponudbo in popraševanjem. Zato so te kvote zelo pomembne za um, vinogradniški sektor. Videli smo, kaj se je zgodilo z mlečnimi kvotami, naprimer. Um, to je popolnoma uničilo. Um, mlečni sektor, zato sedaj ne moramo iti po isti poti tudi pri vinogradništvu. Pa še nekaj, Cipr kot država ni, vsaj zaenkrat še ni podpisal tega, da bi spremenili pravico do kvot um, glede pravic do sejna vinske trte. Zakaj me zanima in um, vse, kar me seveda nestrpno pričakujem, vaš podpis. Und ich hätte mich auch gewundert. Hvala, Sofijo Koni. E, čudilo bi me, če Richard Zeber, ki je poročevalec za poročilo na črtu za vodo, ne bi prosil za besedo in se je oglasil, torej kot zadnji dobi besedo še on. Najlepša hvala, predsedujoči. Tudi sam bi zastavil vprašanje v zvezi z vodo. Gospod minister, smo v tesnem stiku z vašimi sodelavci, kar zadeva predlog komisije glede ključnih zadev v zvezi z vodo. Veste, da so stališča v svetu zelo različna istočasno pa vemo tudi, da eh, nas zavezuje tudi okvirna direktiva o vodi, da določene cilje dosežemo do leta 2015 in komisija mora redno preučevati, katere snovi je mogoče tukaj še vključiti. Predlog je zdaj na mizi. Eh, vi ga boste obravnavali v svetu, pa tudi mi. In vemo, da obstaja predvsej eh, negotovosti oziroma upora strani držav članic, kar zadeva uporabo določenih farmacevskih sredstev in naravnih hormonov. Mene zanima, kako napredujete in kako vidite možnosti kompromisov znotraj te skupine zelo razhajajočih se držav članic, kako jih boste. Eh, prepričali, da je smiselno pustiti te snovi v predlogih, eh, ker so to eh, snovi, ki nedvomno vplivajo na zdravje ljudi in okolje. Eh, no, mislim, da je potrebno upoštevati tudi, kakšne so prednosti takih ukrepov in zato me zanima, ali boste tukaj poskušali uh, Eh, koga prepričati, da spremeni svoje mnenje ali se boste eh, pač enostavno odločili, da te tri snovi ne sodijo na seznam prednostnih snovi. Hvala, Richard Zebr, s tem smo prišli do konca drugega kroga. Eno vprašanje je še ostalo iz prvega kroga eh, in pa vse, kar smo slišali zdaj. Torej, gospod minister, zdaj imate možnost odgovoriti. Hvala lepa, predsednik. Res je, prej nisem odgovoril gospodu Devisu. Glede enot dodeljenih količin. Res je, tukaj še obstajajo težave. Nekatere države menijo, da je to nekaj koristnega, druge pa ne čim prej moramo doseči soglasje. Zaenkrat še čakamo na predlog komisije, tako da bi dosegli napredek pri teh pobudah. Kot sem pa že prej omenil v vodu, moramo za vsako ceno zaščititi schemo za trgovanje z izpusti. Ne smemo se udati ne sva vreči puško koruzo. Prej ste omenili Rio. V delovni skupini za okolje začenjamo z oceno rezultatov iz Rija. Septembra ne bi končali to ocenevanje. To, kar je gospod Arsenis omenil, tudi temu se bomo zelo posvetili. Torej, mednarodnem okviru in pa dodatnim ukrepom za to, da bi dosegli čim boljši rezultat. Potem naprej, strategija za biotsko raznovrstnost. Ciprsko predsedstvo bo zelo podpiralo mednarodna prizadevanja, prav tako pa tudi prizadevanja na evropski ravni. Sveda želimo znižati izgubo biotske raznovrstnosti. Konferenca v Indiji bo zelo pomembna s tem v zvezi, prav tako pa tudi glede mobilizacije virov. EU je določila cilje do leta 2020. Želimo ohraniti in pa izboljšati stanje narave. To je zelo veliko potezen cilj in Cipr si bo vse skozi prizadeval za čim boljše delo pri tem. Imamo tudi pobude za specificiranje finančnih sredstev. Sveda, kot veste, vse se na koncu vrne k denarju, vse odvisno od tega. Prej ste omenili to, da imamo številne mednarodne konference, ki ne prinesejo rezultatov. Ja, za vsemi temi, recimo, da rečem, neuspehi, no, morda ne neuspehi, ampak slabimi rezultati, je gotovo pomankanje finančnih sredstev. Nove pobude za specifikacijo um, financiranja, tudi glede projekta LIFE, je nekaj, kar predsedstvo podpira. Seveda to še ni zadosti, da pokrimo vse naše potrebe glede biotske raznovrstnosti. Prav zato naj še enkrat podarim, da tudi podpiramo financiranje iz SKP. Ozelenitev SKP je ključna in to bo tudi za nas prednost naloga. Prej sem omenil tudi ribiško politiko. Z novim skupnim ribiškim skladom bomo imeli možnost, da zaščitimo živalske vrste in habitate. Prav tako ste omenili tudi snovi v vodah. Želimo doseči dogovor o prvi obravnavi, glede seznama teh snovi. Čim prej bo treba doseči to soglasje med nami in parlamentom. To bo koristno za vse, tako da bomo tudi ustrezno revidirali um, načrte glede vode. Hvala lepa poročevalcu za to, da ste spremenili časovne roke za obravnavo tega dokumenta. Sedaj bomo imeli nekaj več časa v predsedstvu za to. Tako bomo lahko lažje uveljavili naše skupne cilje. Bomo spremenili tisto, kar je treba, tako da bomo dosegli kompromise glede najbolj problematičnih vprašanj. Te rešitve mora sprejeti velika večina držav članic in pa tudi Evropski parlament. Sveda pa ne smemo pozabiti tudi na to, da bodo ti ukrepe dejansko potem tudi zaščitili okolje. Ja, seveda vem, da bo veliko govora tudi o zdravilih na tem seznamu. To bo gotovo zelo polemična točka. Prav tako pa je problem tudi strošek nadzora. To je lahko za države članice problem, zato ta strošek ne sme biti previsok. No, upam, da bomo dosegli dogovor s parlamentom. Želimo si ta dogovor s parlamentom. Na vsakem primeru pa bomo eh, poskušali doseči politično soglasje v svetu do decembra. Potem ste omenili še zeleno gospodarstvo, trajnostni razvoj. Sveda zeleno gospodarstvo je del trajnostnega razvoja in moramo se lotiti vseh teh eh, vedikov ekonomskega, socialnega in ekološkega. Tudi ekološke dejavnosti zahtevajo koordinacijo, usklevanje številnih politik. Seveda v zelenito želimo vključiti čim več različnih politik. Tukaj, naprimer, namenim eh, transport, energetiko, industrijo surovine, kmetijstvo, ribištvo in drugo. No, ampak predvsem moramo spremeniti način razmišljanja in način ravnanja med ljudmi, če ne, ne bo nič. Če pa bomo spremenili ravnanje ljudi, pa se bomo lažje zoprstavili tistim pravim vzrokom za težave. prej ste omenili to, da tudi ni zadosti finančnih sredstev za financiranje vodne infrastrukture. Omenili ste francoska vodna mreža, ki se po vašem mnenju zastarela. Omenili ste financiranje tudi električnih vozil med drugim. Eno izmed ključnih vprašanj za nas v svetu, tudi na um, neformalnem zasedanju sveta, prejšnji teden je ravno posvečane financiranju podnebnih sprememb.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 to ni dovolj. Tudi zasebni sektor mora bolj sodelovati. Zasebni sektor in javni sektor morata okrepljeno sodelovati. Tudi zasebne vlagatelje treba vključiti. Enako pa velja tudi za zavarovalnice. Ne moremo pričakovati, da bo evropski proračun rešil vse težave. Gospod predsednik, poskušal sem odgovoriti na čim več vprašanj, ki sem si jih zabeležil. No, če morda kdo meni, da nisem odgovoril na ga vprašanje, to, to ni bilo namenoma. In če želite, lahko pot, to potem še enkrat omenim, oziroma odgovorim na to. Ale, Gospod minister, najprej dovolite, da se vam zahvalim, da ste danes bili pripravljeni odgovarjati na naša vprašanja. Gre za zelo obširno področje, zelo eh, obsežen je tudi vaš program. Všeč mi je horizontalen pristop, kar zdeva podnebne spremembe, pa tudi kar zdeva vodno politiko. To ne gre za en, eh, samostojne ločene enote, ampak so to politike, ki sodijo skupaj. Eh, kar nekaj ste povedali tudi o konferencah v okviru Združenih narodov in o tem, kako bomo v prihodnje uresničevali svoje mednarodne odgovornosti. Mislim, da bo o tem predvsej govora tudi še v našem odboru, da bomo torej eh, govorili, kako eh, upravljati s pričakovanji do teh konferenc, ki so predvsej visoka. Ampak ne smemo pozabiti, da ni šlo za konferenco o okolju, ampak o trajnostnem razvoju in uh, za marsikoga je tu socialno, socialna razsežnost bolj pomembna od okoljske in prihodnje se bomo morali vprašati, kako ob takih priložnostih eh, se opredeliti do mednarodnih partnerjev in kako jih pritegniti. Pravite, da niste neutralni partner, to seveda tudi ne morete biti, Eh, kot predstavnik sveta, tudi mi nismo vedno samo prijetni, no, ob začetku predsedovanja vsekakor, ampak eh, izredno ste izpostavili sporozume oziroma dogovore v prvem branju, ampak včasih pač pride tudi do nesoglasja, včasih je potrebna daljša razprava in takrat mislim, da je potrebno dati prednost kakovosti pred eh, hitrostjo. In mislim, da naš parlament res vozi kot eh, najhitrejši vlak eh, po poti zakonodaje in včasih je eh, svet tisti, ki obravnava, svoje, ki obravnava predloge v zelo eh, lokalno vlakovnem tempu in eh, prosim, da Eh, tudi v naslednjih šestih mesecih ohranite svojo vlogo. Ste tako ministr za okolje kot tudi ministr za kmetijstvo in kadar sedite z ministri za kmetijstvo, eh, vedno mislite na ekologizacijo prihodnje pol eh, kmetijske politike in pa seveda bomo veseli, če opozorite tudi finančne ministre, da bomo za to potrebovali denar. Seveda je lepo, če imamo dobre načrte, ampak če na koncu lahko uresničimo samo eh, minimum zaradi pomankanja sredstev, eh, se ne moremo soočiti z izzivi in zato mislim, da je pravzaprav tudi za nas prednost, da ste vi pristojni za obe področje, torej tako za kmetijstvo kot za okolje. Če se le da, dajte povdarek okolju in, kar je tudi pomembno za konec, eh, govorili ste o vedenju ljudi, to je tako, kot je. In na eh, tem področju eh, bi morale vse tri institucije bolje razlagati svoje politike, kaj počnemo, zakaj to počnemo na evropski ravni. Vem, da včasih za to ni časa, ampak eh, to je nekaj, če mor bi morali v prihodnje namenjati več pozornosti, kajti le tako se bo vedenje ljudi tudi spremenilo. Želim vam veliko moči in vzdržljivosti in veliko uspeha pri vašem predsedovanju. Eh, vse, kar sem videl doslej, je bilo zelo dobro pripravljeno, ampak eh, veliko predsedovanje že bilo, ki so bila dobro pripravljena na koncu, vas bomo seveda vidno sodili po rezultatih. Ste pa vsekakor del ekipe in vsa ekipa mora biti dobro pripravljena. Ne dvomim, da ste odlično pripravljeni. Najlepše se vam zahvaljujem, da ste prišli in vam želim čim več uspeha. Eh, ja, predsedujoči, naj samo še enkrat ponovim da bo novembra na Cipru potekala konferenca o načrtu za vodo in veliko čast bi nam bilo, če bi vi in tudi drugi poslanci in poslanke eh, se udeležili te konference, če bi nas tole eh, počastili svojo prisotnostjo. Seveda je jasno, da če uh, sem vam lahko kakorkoli v pomoč ali na voljo, bom to z veseljem tudi storil. Hvala, najlepša hvala, kot rečeno, veliko uspeha. Mi pa zdaj nadaljujemo z dnevnim redom, vi pa ukrepajte. Torej, po tej predstavitvi sveta gremo naprej. Se moramo lotiti dela in naših lastnih aktivnosti. In sicer gre za konkretne zakonodajne akte. Točka 16 na našem dnevnem redu zadeva varnost pri dejavnostih iskanja, raziskovanja in izkoriščanja nafte in plina na morju. Verjetno si lahko vsak nekaj predstavlja pod eh, tem kratkim in jedrnatim naslovom. No. Moramo pojasniti malo te stvari, kajti naslov je kar zapleten. Pa kar začnimo z razpravo oziroma najprej s predstavitvijo. Ah, Kriton, Kriton Azanis, Ezen. Kriton danes nadomešča poročevalca. Izvolite, Kriton. Uh, be... Hvala lepa. Prebral bom pripombe gospoda Paleckisa, ki ni mogel priti danes na naš sestanek. Treba je najti nove metode in zlasti zaradi izlitja nafte, zaradi zadnjih nesreč in zaradi ohranja plina na naftni in plinski ploščadi. Se vemo, da to lahko povzroči velike okoljske obrenenitve, to se je pokazalo na ploščadi Deepwater Horizon in tudi na plinski ploščadi Elgin Severnem morju. Gospod Redski iz Grešedlje pravi, da pozdravlja predlog komisije in meni, da je to Ustrezno orodje za zagotavljanje nujno potrebne varnosti in okoljevarstvenih standardov vse Evropske unije. Vseeno pa kljub temu meni, da bo kar nekaj predlogov sprememb, ki lahko predlog izboljšajo in se s tem zagotovi, da bodo ti cilji dejansko doseženi. Poročevalec bi želel poudariti nekaj najbolj spornih točk pri tem predlogu. Komisija je to oblikovala kot uredbo, ki se bo neposredno uporabljala v vseh državah članicah. Predstavniki industrije in številne države članice pravijo, da bi bila direktiva bolj ustrezna oblika. Poročevalec tudi opaža, da v prejšnjih razpravah v odboru ITRE se je 90 odstotkov razprave vrtelo prav okrog tega vprašanja. Gospod Palecki je mnenja, da je treba podpreti predlog komisije in meni, da je uredba boljša, se bi lahko spostavila enakovreden položaj po vsej Evropski uniji. Drugače pa moramo pripraviti delujoč zakonodajni predlog, ki bi zagotovil varnost in zdravje evropskih državljanov in tudi varnost morskega okolja ko gre za dejavnosti iskanja in izkoriščanja nafte in zemljskega plina na morju. Treba je spostaviti finančna jamstva, ki naj zajemajo tudi stroške čiščenja in izvajanje, izvajanje ukrepa za omejevanje škode za okolje in zdravje ljudi. In zato je treba upoštevati načelo osnaževalec plača oziroma povzročitelj obremenitve. Veliko krat to zadeva majhna podjetja, ki lahko kar razglasijo eh, bankrot in se s tem izognejo plačevanju obremenitve in onesnaženja. Poleg tega določbe v zvezi z vključevanjem javnosti morajo biti okrepljene in sicer v skladu z obsežjo mednarodno zakonodajo. Treba se posvetovati z javnostjo in jih obvestiti o možnostih eh, za izkoriščanje in raziskovanje, pa tudi obvestiti o večjih nesrečah in izvajanju ukrepov za omejevanje škode za okolje in za zdravje ljudi. Večjo zaščito je treba zagotoviti pri anonimnem poročanju o varnosti in okoljskih pomislekih. Od organov za izdajanje dovoljen pa bi morali zahtevati, da so ob izdajanju dovoljen za naftne in plinske dejavnosti na morju posebno pozorni na ekološko občutljiva morska in obalna okolja. Naše prednostne naloge ne bi smele biti kratkoročne narave, ampak si moramo prizadevati za trans trajnostni razvoj, pri čemer moramo kar najbolj upoštevati okoljsko in javno zdravje načrti za odzivanje v kriznih razmerah moramo, te moramo redno preverjati in preverjati tudi pripravljenost osebja ter učinkovitost opreme za pomoč v kriznih situacijah. Treba je zagotoviti upoštevanje spoštovanja najvišjih standardov znotraj EU in zunaj naših meja, zlasti v tistih državah, kjer je veliko naftnih in plinskih dejavnosti. Zaupanje med sosednjimi državami, ki niso države članice Evropske unije, se lahko zagotovi s skupnimi inšpekcijskimi aktivnostmi, ko gre za inštalacije na morju. Naš namen je vzpostaviti pravilno ravnovesje med varstvom okolje in varstvom zdravja ljudi treba je delati preventivno, treba je poskusiti preprečiti velike nesreče in čim bolj zmanjšati posledice tovrstnih večjih nesreč. Ne glede na to, ali gre za dejavnosti v Severnem morju, ali za Sredozemlje, Črnomorje ali za druga morja, posod je treba spoštovati enake standarde. Izvajati je treba stresne teste. Na ta način bi lahko ugotovili, katere naprave so najbolj nevarne in zagotovili bi, da Unija nič ne tvega, ko gre za zdravje ljudi in ko gre za varnost okolja. Hvala lepa. Najlepša hvala, Kriton Arsenes. Zdaj pa pročevalci v senci. Najprej eh, v imenu Evropske ljudske stranke gospa Erstram. Ja, hvala. Ne vem, komu bi se pravzaprav zahvalila. E, najprej se zahvaljujem gospodu Paleckisu in pa seveda tudi Kritonu Arzenisu, ki ga danes e, zastopa in nam je predstavil to mnenje. Skratka, hvala obema za osnutek. Pozdravljam predloge komisije, ki so usmerjeni v zagotavljanje varnosti pri dejavnostih na morju in eh, želijo zmanjšati, predvsem želimo zmanjšati tveganja povezana s tovrstnimi dejavnostmi. To je zame kot eh, nekoga, ki živi v severni Nemčiji in vredno tudi za vse druge, ki živijo na obalah, zelo pomembno, kajte vsi vemo, kakšne negativne posledice za okolje bi utegnila imeti, kakšna nesreča. V Evropski uniji imamo več kot tisoč. Eh, instalacij na morju, v prihodnje jih bo verjetno še več. In pri vsakem tovrstnem vrtanju in eh, pri vsaki tovrstni napravi oziroma instalaciji obstaja precejšnje tveganje, kot je to ravno kar opisal gospod Arsenis. Zato je nujno uh, zediniti se glede pravnega okvira na najvišji ravni uredba, bi zagotovila minimalne skupne standarde in bi bila po mojem mnenju prava pot. Kar pa zadeva predlog eh, gospoda Palecki, se vzem osnutek gospoda Palecki, se naj pozorim na tri točke. Najprej spremembe eh, za izboljšanje preglednosti, te so zelo dobre. Eh, potem eh, pozdravljamo vključitev razgradnje teh naprav v predlog. Seveda moramo že zdaj zagotoviti, da v prihodnje, ko bodo dejavnosti eh, ustavljene, tudi zagotovimo varnost. Problematično pa se mi zdi predlog, da naj bi neka zadevna država ali država članica Eh, ali pa eh, država, na katero dogajanje vpliva, lahko zahtevala skupne inšpekcije. Mislim, da bi to vrstni eh, poskusi trajali zelo dolgo in to bi lahko pomembno oviralo dejavnosti to vrstnih naprav. Mislim, da če bomo imeli dobra skupna pravila, taki varnostni ukrepi pravzaprav sploh niso potrebni. Hvala. Najlepša hvala. Bajsa, ok, iCard je naslednji kot poročevalec o senci, izvolite. And, uh... Hvala predsedujoči in hvala Kritenu, da zastopa poročevalca. Kriten, name si naredil veliko, ti izgovoriš o LULCF in o raziskavah na morju. No, seveda podpiramo usmeritev gospoda Paleckisa in tako podpiramo poročevalca. Želimo okrepiti predlog komisije, kajti v nekaterih delih je bil ta predlog komisije tak, da nas je malo razočaral. Menimo, da ga je treba okrepiti. Strinjamo pa se, da je to uredba. Nekaj razprave je, to, je o tem že bilo in menim, da je res potrebno, da je to uredba, da bomo res zagotovili enakovredne pogoje za vse po Evropski uniji, da se ne bomo spraševali, kdo kaj počne in da ne bomo nagradili, nagrajevali tistih, ki gredo še dlje od varnostnih ukrepov. Skratka, enakovreden položaj za vse. Uredba je prava. Ključno pri tem pa je preventiva torej preprečevanje nesreč, kakršna je bila na ploščadi Deepwater Horizon v Meškiškem zalivu. Poleg tega pa potrebujemo tudi inšpekcijo inšpektorjev. Vloga ENSE je seveda tukaj zelo pomembna, zato je prav, da je vključena v predlogo komisije in tudi poročevalec jo omenja. Lahko sicer še pričakujemo predloge sprememb v tej smeri, kjer bomo izpostavili še bolj konkretno vlogo EMSE. Še nekaj je pomembno pri preprečevanju nesreč, namreč, da se zagotovi, da ni nobenega tveganja na občutljivih in ranljivih območjih, zlasti kar zadeva ekosistem in kar zadeva vrtine oziroma vrtanje v globokem morju. Seveda govorim o vodah Arktike, kjer se zauzemamo za moratori in to bomo zapisali tudi v našem predlogu sprememb. Potem, ko pride do problema, do neke nesreče, je eden ključnih problemov prav odgovornost. Močno se strinjamo s poročevalcem, da je treba okrepiti finančne določbe. Menim pa, da lahko to okrepimo tudi zato, ker je zanimivo videti, da na tej stopni Zavarovalnice, ki so verjetno obiskale tudi vas, pravijo, da ne morejo zagotoviti nič več in nič manj. In to kaže, kako občutljivo je to področje. Saj še zavarovalnice pravijo, da ne moremo tega zavarovati, saj ni podatkov na voljo. To predvsem kaže, da naftna podjetja opravljajo poslovno dejavnost, pri katerem je tveganje, pri katerem je tveganje neznano. In Breme v primeru nesreče prevzamejo javni organi in to je ključni pomislek, ki ga moramo obravnavati. Če se tega ne more zavarovati, dobro, vse lepo in prav. To je stvar zavarovalnice, ampak mi moramo zagotoviti, da bodo zasebna podjetja, ki prevzamejo to tveganje in upravljajo to dejavnost in tudi pridobivajo dobičke, kajti to podjetje, ki je prisotno na svetovni ravni, je Shell, to je številka ena. In oni prevzemajo tveganje, Če pa se kaj zgodi, pa dvignejo roke in pravijo, ne, nismo odgovorni, tega ne moremo sprejeti. Ne v naših vodah, niti ne v vodah izven Evropske unije, kjer so evropska podjetja tudi prisotna. Kar nekaj primerov je na voljo, ker evropska zakonodaja velja za evropska podjetja, ki delujejo v zunanjih vodah. Zagotoviti pa je treba tudi, da pride do odgovornosti za polne stroške, tudi za razgradnjo, za prenehanje delovanja in razgradnjo. Razgradnje ne smejo plačevati javni organi, ampak tisti, ki poberejo vs dobiček. Ti morajo biti odgovorni za celotno verigo delovanja. In v naših predlogih sprememb bomo to jasno izpostavili. Nasplošno podpora poročevalcu, treba je okrepiti predlog komisije in zagotoviti je treba, da bomo to še nekoliko zaostrili. Hvala. Hvala. Danes je dan namestnikov, tudi pri poročevalcih v senci. Germenjan Gerbrandi dobi besedo, ker danes zastopa kolegico Korin Lepaš. Yes, much, ja, hvala lepa. Ja, Korin Lepaš žal ni uspela priti sem in zato me je prosila, naj podam nekaj pripomp v njenem imenu. Najprej hvala Kritonu in poročevalcu Paleskisu. Predlog mnenja oziroma poročila je bo več kot le dobro izhodišče. Kot liberalci bomo podali nekaj predlogov spremem, da se to poročilo še okrepi, zlasti kar, ko gre za finančna jamstva, za spremljanje, transparentnost in za um, tiste, ki preverjajo neodvisnost tretjih strani. Veseli nas, da se je gospod Palecki odločil za to, da ohrani uredbo. Tudi mi to močno podpiramo, bolj kot uh, direktivo, kar predlaga poročevalec iz odbora ITRE. Ključnega pomena je tudi vloga, ki jo lahko igra EMSA. Njena vloga je zdaj omejena na transport, na promet in skupina liberalcev meni, da je to nujno razširiti tudi na vrtanje oziroma iskanje in raziskovanje, o katerem govorimo danes. Še ena stvar pa je odgovornost in finančna varnost. Bas Eichhout je izpostavil kar nekaj dobrih točk v tem smislu. Toplo pozdravljamo to, da komisija razširja področje uporabe okoljske odgovornosti in zadevne direktive. To je zelo pozitiven korak naprej. Izvajalci morajo po našem mnenju v času izdajanja dovoljen in med delovanjem na morju pokazati, da imajo dovolj zmogljivosti, da se zagotovi popravljanje škode, če pride do okoljske škode pri teh specifičnih aktivnostih, ki jih izvajajo. To je ključni element. In še na koncu, predsedujoči, predvsem se bomo osredotočili tudi na neodvisnost verifikatorjev tretjih strani, ko gre za transparentnost celotnega projekta. Zelo nas veseli, da poročevalec uvaja tudi izjemne okoliščine ali ekstremne okoliščine. Mogoče bi lahko to še okrepili, zato da se izognemo temu, kar zdaj počnemo, da zdaj prihaja do vrtanja, do iskanja nafte v vodah Arktike. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa Marina Janikanakis. Danes zastopa kolega Stevensona. Ja, danes sem jaz struan stevenson hvala da pravite da se je izboljšal No, prebrala bom njegove opombe. Najprej moramo zagotoviti, da gre pri tem iskanju nafte in zemljskega plina na morju za velika tveganja. Kot je bilo že izpostavljeno v poročilu lani, vsaka zakonodaja Evropske unije ko gre za naftne dejavnosti na morju, mora zagotoviti najvišjo raven varnosti. Obenem pa moramo paziti, da ne uporabljamo kovaškega kladiva za to, da zlomimo oziroma zdrobimo nek oreh. Ne smemo preveč regulirati tega področja, da ne bomo odstranili določenih podjetij iz tega trga. Ponosen sem na naše naš zakonodajni okvir v Severnem morju. To je res eden najboljših svetovnih primerov, najboljših praks in pozdravljam to, da del besedila predloga komisije se navezuje in povzema britansko zakonodajo. Treba je dvigniti standarde. Vseeno pa je zaskrbljujoče, da komisija predlaga nefleksibilno uredbo in ne direktivo. In s tem sili države članice, kot je Združeno kraljestvo, da odpravi dele svojega doslej zelo uspešnega zakonodajnega okvira in da vzpostavi namesto tega evropsko uredbo. To bi lahko predstavljalo precejšnje stroške in vzelo bi veliko časa lahko bi tudi zmanjšalo in znižalo varnostne standarde v poklicih, ki, poklicih ljudi, ki se ukvarjajo z iskanjem in raziskovanjem nafte in zemljskega plina na morju. Pri izvajanju tega zakonodajnega akta predlagate tudi številne popravke, ki naj bi Eh, predstavljali 146 milijonov funtov. No, o funtih piše tukaj v Združenem kraljestvu, imamo seveda funte. Ti predlogi lahko vodijo do pravne nočne more, saj so lahko rezultati slabega, slabe zakonodaje katastrofalni. Naš varnostni model bi dal za vzor in seveda lahko ponudimo svoje strokovno znanje pri pripravi predlogov, tako da bodo delavci in izvajalci vseh držav članicah Evropske unije imeli korist od tega. Veliko poslancev bi, vem, bi želelo pozvati k prekenitvi iskanja in raziskovanja nafte in zemljskega plina na morju. Jaz pa živim v realnem svetu in menim, da moramo pripraviti izvedljiv predlog za te dejavnosti, tako da bodo te potekale na varen način. Mislim, da ni treba povdarjati, da bomo k temu besedilu podali veliko število predlogov sprememb. Hvala lepa. Hvala lepa za ta osvežujoč prispevek iz Združenega kraljestva. United, we have to be correct, United Kingdom. United Kingdom. Und dann möchte ich doch der Kollegin Wills das Wort erteilen. Ena od eh, dveh poročevalcev v senci, ki pa je osebno prisotna. Izvolite. Najlepša hvala. Za začetek naj na kratko pripomnim, da se mi zdi neprimerno, da mi kot odbor za okolje lahko pripravimo zgolj mnenje za odbor za industrijo. Uh, komisija je namreč pripravila predlog o varnostni eh, naprav na morju in tu gre predvsem za varnost teh naprav v luči morbitne škode v okolju in tveganja, ki bi iz tega izhajalo za ljudi in živali. In po našem mnenju so okoljski ukrepi, sanacija okoljske škode nekaj, za kar smo pristojni mi, medtem ko je ITRE odgovoren za industrijsko politiko in oni so tisti, ki bi morali tu sodelovati z nami ne morejo pa biti oni zgor, sem, zgolj oni pristojni za to področje, ampak e, žal se mi zdi, da to kaže tudi sicer, kakšna je usmeritev v našem parlamentu. Sicer pa e, pozdravljam to, da komisija vidi potrebo po ukrepanju na področju varnosti na pravno morju in da je predložila osnutek e, uredbe. Na ta način bomo imeli možnost neposredno izvajati minimalne standarde v vseh državah. Eh, ambiciozni standardi po vsej Evropi so pomembnejši kot kadarkoli, kajti eh, mislim, da nobena naprava eh, in nobeno početje ni varno pred eh, družbami, ki hlastajo po dobičku. Eh, in mislim, da so podjetja brez kakršnih koli zadržkov eh, ko gre za njihove dobičke, določene cen in eh, povpraševanje. Tako pogosto prihaja do izkoriščanja vseh eh, še tako problematičnih virov, tudi če so ti kilometri pod morsko gladino. Eh, tveganje hujše napravljanje Eh, nesreče na področju izkoriščanja nafte in plina na morju v Evropi je precejšnje po oceni komisije in kar nekaj posameznih incidentov smo eh, videli v zadnjih letih. Če bi do nesreče res prišlo, moramo zagotoviti, da bo odgovorno podjetje, eh, torej, oziroma da bo zadevno podjetje odgovarjalo za, dejansko za vso škodo. E, tu mislim, da je predlog komisije še nejasen. Potrebno je jasno povedati, da mora biti na voljo ustrezna in zadostna e, finančna sredstva, preden podjetje sploh dobi dovoljenje za vrtanje. Ta podjetja morajo e, nositi odgovornost za svoje početje in res ne smemo dovoliti, da bo škodo na koncu nosil evropski davkoplačevalec in mislim, da so predlogi sprememb, ki jih predlaga pročevalec, eh, ustrezni. Vrtanje na, eh, v Arktiki in na drugih občutljivih območjih je nedopustno. Nobeno podjetje ne more prevzeti stroškov naravne katastrofe oziroma eh, naftne katastrofe eh, na Arktiki. Poleg tega je to področje, kjer ni nikakršnih izkušenj. Eh, podjetja tudi pri običajnem poslovanju in delovanju onesnažujejo morje z nafto. To so sicer majhne količine, ampak vendarle približno 6 milijonov ton nafte letno na tak način najde pot v morje. In z vsakim dodatnim litrom je tveganje za okolje večje. In če podjetja ne morejo odpraviti tega tveganja, potem nikakor ne bi smela dobiti dovoljenja za vrtanje na občutljivih območjih naftni koncerni eh, bi eh, morali prevzeti odgovornost na mesto, da eh, menedžeri govorijo zgolj o dobičkih in pri tem pozabljajo, da nafta ni obnovljiva. Ravno zato bi morali, vedno, bi morali več ulagati v obnovljive vire, namesto da se lotevamo dragih raziskovanj in iskanja virov nafte. Potrebno je preprečiti vrtanje na občutljivih območjih in sprejeti visoke standarde za eh, obstoječe vrtine. To je edina prava pot naprej. Najlepša hvala, gospa Vils. Eh, spraševali ste, zakaj nismo vključeni v ta postopek. Moram reči, da sem se do zadnjih moči boril v imenu našega odbora. Na koncu je bila odločitev sprejeta na konferenci predsednikov. Tudi jaz se namreč strinjam z vašim stališčem, kar zdeva pristojnosti našega odbora. E, tu imamo e, možnost priprave mnenja. E, imamo pa tudi izključno pristojnost glede nekaterih članov in pa deljeno pristojnost glede drugih členov tega predloga. Eh, tak je bil rezultat dolgega boja s kolegi in kolegicami iz odbora ITRE. Eh, naj ponovim, da tudi sam mislim, da bi pravzaprav mi morali biti pristojni za to področje, ne pa ITRE, ampak tako odločitev je pač bila sprejeta. Dobro, Ivko še dobi besedo in eh, ne bom omejil njegovega časa. Hvala lepa, gospod predsednik. lansko leto sem bil v naši nacionalni skupščini v Franciji in sedaj pri novem premiju Jean-Marc Aeroju smo spremenili svoje stališča. Sedaj imamo predlog zakona, tukaj imam primer tega, sicer zato, da bi prepovedali raziskovanje in črpanje v globokem morju. Naj no, na hitro preberem nekaj stavkov takšno črpanje oglikovodikov porabi ogromno energetskih virov. Tehnologija je zelo zahtevna, potrebujemo naftne ploščadi, oprema je zelo specifična, e, potem je tudi tehnologija za skrilovce zelo zahtevna. To je trikrat ali pa štirikrat dražje kot pa črpanje na kopnem, torej črpanje na morju predvsej bolj zahtevno in draže. Prej smo menili Gvijano ob Kajen, nekateri želijo črpati um, nafto, naprimer tudi Shell ali pa Total, to želita. To prenaša kar velike naložbe. Tulo, naprimer, je pripravil ploščat Ensko, ki stane več kot 300 tisoč evrov na dan. To je sveda zelo drago in pa tudi zelo škodljivo za okolje. To je torej ob obali Gvijan. Eh, tudi ob obali Gvijan je biotska raznovrstnost zelo visoka. To je gotovo zelo všeč eh, gospe Beli, pa tudi vsem drugim. No. In to potem eh, pomeni tudi tveganje za um, želve tam. No, ampak očitno želve niso tako zelo pomembne za um, tiste, ki črpajo nafto. Tukaj sveda pred nami imamo zelo zanimiv predlog um, komisije in pa poročevalca, ampak mi mislim, da bi morali biti še bolj strogi glede takšnega raziskovanja pa črpanja na morju. Kaj te gledate, tudi iz drugih virov lahko pridobimo energijo, uh, kot je naprimer že omenil gospod kolega Bas in pa tudi nekateri drugi. Najlepša hvala, gospod Kušej. Nisem vam omijel časa. Uh, no, zdaj smo prišli do konca razprave. Zdaj bom torej dal besedo še komisiji. Izvolite. Yes, thank you very much. Ja, hvala lepa, predsedujoči. Hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Hvala vsem tistim, ki podpirate predlog komisije. Mislim, da je namen komisije seveda oblikovati boljše pogoje za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje teh virov, kar seveda želite tudi vi. Kaj ti želeli ali ne, seveda bo to ostala realnost. Če si pogledamo energetski načrt, vidimo, da moramo iti v smeri nizkoogličnega gospodarstva in najboljši vir energije so sicer obnovljive viri energije, ampak pragmatični moramo ostati. Nafta in zemljski plin bo z nami tukaj in zdaj še kar nekaj desetletij. Seveda pa je zato pomembno, da to ustrezno reguliramo na evropski ravni. To je pomembno tudi zato, ker imamo kar nekaj vrtin v Evropski uniji in vemo, da so. Nekatere države tehnološke bolj napredne kot druge, podobno kot Združeno kraljestvo. BP je bil vključen v priprave in, kolikor vem, gre za britansko podjetje. In zato mora biti javnost obveščena o tem. In zato je treba zakonsko urediti te dejavnosti. Zato smo predlagali to uredbo. Zato, ker želimo neposredno nasloviti izvajalce teh dejavnosti, ki so prvenstveno odgovorni za zagotavljanje varnosti teh dejavnosti. Glede tega, ali je boljša direktiva ali uredba, no, razprava o tem bo zagotovo še potekala v tem parlamentu. Odbor ITRE predlaga, naj bi imeli direktivo in mi smo zadovoljstvo ugotovili, da vaš odbor podpira uredbo na svetu pa prav tako poteka ta razprava. Zaenkrat naj se vam zahvalim za vašo podporo, za podporo glavnih usmeritev našega predloga. Poudarili ste številna vprašanja, ki so verjetno precej zapletena in težka. Zato razumemo, da ste poudarili njihov pomen, naprimer finančno odgovornost. Res je, da danes zavarovalnice ne morejo pokriti vse škode, do katere lahko pride. To je seveda vprašanje, ki se ga zavedamo. Zato preučujemo možne drugačne alternative, ki so tudi zajete, so nekatere v našem predlogu. Razumemo vaše pomisleke, ampak na tej stopni še nimamo rešitve, ki bi jo stresli iz rokava. Poročevalec je omenil tudi skupne inšpekcije inšpekcijskih organov v neki drugi državi. Ja, res je, imamo tudi druge primere, kjer potekajo to vrstne inšpekcije, naprimer pri dejavnosti, kjer ni samo uh, ena država članica prizadeta, ampak se spodbuja več regionalnega sodelovanja. Vse je to lahko zelo koristno. Zagotovo ste razumeli, da ko govorimo o razgradni platformi oziroma ploščadi, je pomembno vprašanje in običajno je to treba vključiti v postopek izdajanja dovoljen in dovoljenja, ki se izdajo izvajalcem, običajno zajemajo celoten ciklus. Pa še eno vprašanje je bilo izpostavljeno. Gre za vlogo agencije EMSA. Naj vam povem, da je nedavno uredba o EMSI, o agenciji za pomorsko varnost, je bila razširjena še na ALO EMSA, da vključuje tudi dejavnosti iskanja nafte na morju. Seveda tukaj ne gremo tako daleč, kot nekateri od vas zaprošate pri nadzoru EMSE. Vloga EMSE še ni taka in mogoče moramo tukaj iti naprej korakoma. Glede transparentnosti. Seveda, to je del našega predloga. In pozdravljamo za mislijo o izboljšanju preglednosti. Glede občutljivih območij, tudi to moramo preučiti v okviru postopka izdajanja dovoljen. Sam sem bil na Norveškem dva tedna nazaj in tudi Norveško skrbijo vode Arktike. In seveda to preučujejo temeljito, tako da bodo zagotovo postavili ustrezne pogoje za odpiranje novih območij za iskanje in raziskovanje. To je tehnično vprašanje, ki ga je treba razrešiti na ravni izdajanja dovoljen, tako da se zagotovi kar najboljša preventiva v skladu z vašimi željami za preprečevanje nesreč. Toliko za enkrat in pripričan sem, da bomo videli kar nekaj predlogov sprememb, ki jih bo podal ta odbor. ITRE bo o tem govoril jutri. Pripričan sem, da bodo razprave v tem parlamentu zelo zanimive in se jih zelo veselimo. Na svetu smo dosegli napredek na tem predlogu delamo že šest mesecev in zdaj je jasno, da ker je to prednostna naloga ciprskega predsedstva, da pričakujemo, da lahko začnemo s trialogom med parlamentom in svetom pred koncem letošnjega leta. Vedeti moramo, da ne smemo izgubljati časa. Spostaviti moramo kar čim boljše pogoje za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje nafte in zemljskega plina na morju. Skupni cilj imamo. Skupaj si želimo oblikovati te prave pogoje. Zato je to namen tega predloga uredbe. Hvala lepa. Najlepša hvala komisiji. S tem smo prišli do konca razprave. 12. julija ob 12. je rok za ložitev predlogov sprememb. 6. septembra bomo razpravljali o predlogih sprememb v odboru. 19. septembra je predvideno glasovanje v našem odboru, glasovanje v odboru ITRE pa pričakujemo 10. oktobra. Taka je torej časovnica. Najlepša hvala. Hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To je 17. točka. Eh, in to bomo obravnavali skupaj z 18. točko. Okvirni program za raziskave in inovacije obzorje 2020 in pa posebni program za, izvija, za izvajanje okvirnega programa obzorje 2020. Najprej bom dal besedo poročevalcu eh, in sicer je to eh, Kristjan Silvo Bušoj. Upam, da sem prav izgovoril. Uh, uh, Hvala vsem članom tega odbora in poročevalcem sence. Kot veste, smo imeli kakšnih 400 predlogov sprememb k uredbi in kakšnih 200 k sklepu o obzorju 2020. Hvala vsem za predloge sprememb in dovolite, da pokomentiram nekaj najpomembnejših predlogov sprememb. Mogoče se ne bom dotaknil vseh. In mogoče tudi ne bom predstavil čisto dokončnega stališča z moje strani, saj je treba vse to še preučiti. Skratka, hvala vsem kolegom za predloge sprememb. Nekaj predlogov sprememb prinaša nove zamisli. Z veseljem lahko podprem. Nekateri predlogi spremen govorijo o privlačnosti raziskovalnih karijer, kar podpiram. Se želimo privabiti mlade raziskovalce, če želimo zgodoviti odličnost raziskav in znanosti v prihodnosti. Sem tudi za interdisciplinarnost. To je po mojem mnenju najučinkovitejši pristop za to, da se spopademo z družbenimi spremembami in da pridemo do znanstvenih prebojev. Glede izvornih celic, to je eno najbolj občutljivih vprašanj. Tukaj imamo kar nekaj predlogov sprememb in to je področje, kjer bom poskusil predlagati nekaj kompromisov ali en kompromis. Nekaj drugih je bolj ambicioznih od predlogov komisije, drugi so bolj omejevalni po neki plati. Pri nekaterih sem prilagodil formulacijo zato, da sem upošteval tudi predloge komisije ko gre za zarodkovne izvorne celice, menim, da ne smemo biti preveč preskriptivni in moramo pustiti odprta vrata razvoju novim alternativam, ne samo določenim izvornim celicam, naprimer iz popkovine. Glede možnosti patentiranja zarodkovnih izvornih celic naj ne bi bilo možno patentirati. Pozorni moramo biti pri tem argumentu. Kar nekaj predlogov spremenb zadeva nanotehnologijo in njihova varnost. Nekatere podpiram, saj menim, da glede na to, da nanotehnologija lahko pri, prispeva k vodenju v tehnologiji in k varne, varnemu okolju, je to tudi pomemben izziv, ki ga ne smemo spregledati sem tudi za predloge sprememb o biotehnologiji, gospe Gutierrez Martinez, tudi ko gre za hrano in krmo. Učinkovitost verov, energetsko učinkovitost naj bi imeli povsod skozi ta predlog. Eko inovacije pa ne vem, ali naj bi bile ločeno izpostavljene. Gre za to, da so eko inovacije zelo obsežne in to pokrivajo drugi oddelki, kar zadeva zdravstvo. Pozdravljam poudarek na raziskavah in preprečevanju. Seveda podpiram te predloge sprememb. Kar nekaj zanimivih predlogov sprememb pa je bilo na temo raziskav spolne razsežnosti nekaterih bolezni. To je zanimivo področje, ki ga lahko še preučimo, zlasti, ko gre za različno breme za spole. Nekateri elementi pa so lahko nekoliko bolj problematični z mojega vidika, zlasti, ko gre za izpostavljanje posameznih kategorij bolnikov in seznama kroničnih bolezni, katerih zdravljanje naj se financira. Gospod Luhan omenja invalide pri zdravstvu ne vidim, zakaj bi izpostavili to kategorijo bolnikov. Raj bi videl, da je besedilo bolj splošno, ki pušča odprta vrata za potrebe ljudi z invalidnostmi. Ko gre za redke bolezni, menim, da je bolje črtati vse primere, ko gre za kronične bolezni, tako da bomo vzpostavili enako ravnovesje za vse. Nekatera, nekateri predlogi spremen gredo prav tako smer, ki sem se ji želel izogniti, ampak upam, da bomo uspeli najti kompromis. Podpiram tudi predloge spremen, ko gre za redke bolezni, to je tudi zame prednostna naloga, treba je spodbujati izmenjavo znanja, raziskave in razvoj okužb in tako naprej. Strinjati se moramo tudi o formulaciji kompromisa, pri katerem bomo sodelovali vsi. Kaj zdaj pa varnost hrane? Podpiram tiste predloge spremen povezane z ekosistemi, z prehransko verigo in okoljem nasplošno. Vsi se lahko strinjamo s tem, da potrebujemo varne prehranske verige, da potrebujemo zanesljivo preskrbo s hrano. Kar zadeva energijo, bo treba razrešiti naprimer vprašanje ciljev za emisije toplogrednih plinov. Tudi, če po mojem mnenju to ni tisto pravo mesto za ideološko razpravo. Vseeno pa je to vprašanje pomembno za naš odbor in zato moramo razpravljati o tem. Obzorje 2020 mora seveda prispevati k večji rabi obnovljivih virov energije k povečanju energetske učinkovitosti in k boljšim rešitvam za skladiščenje energije iz obnovljivih virov. Obzorje 2020 je ključen program, ki lahko pomaga pri nadaljem zmanjševanju zdravja oziroma zdravju in okolju škodljivih izpustov, plinov in delcev. Podpiram nekatere predloge sprememb, ampak glede naslova pri horizontalnih vidikih moramo še se dogovoriti o tem. Industrijske tehnologije in del 3, o tem moramo še govoriti. Predlagamo različne odsotne vrednosti, nekatero, nekateri postavljajo pod vprašaj načelo dodelevanja sredstev za majhne in srednje velika podjetja, tako da je treba doseči kompromis tudi tukaj. Naj zaključim s proračunom na splošno. Kot vidite, sem predlagal predlog sprememb, tako da so vse številke preoblikoval v vsotne vrednosti. O tem smo govorili na zadnjem sestanku. Po mojem mnenju to jamči za to, da ne glede na izide pogajanja, mora, ohranimo težo finančnih prednostnih nalog v tem predlogu. To je nekaj, o čemer smo že govorili in se dogovorili v odboru ITRE, ko smo govorili o obzorju 2020. Pri številkah imamo nekaj eh, različnih mnen, ampak upam, da bomo uspeli doseči dogovor. Glede proračuna in prednostnih nalog sem zato, da se poveča raziskave v zdravstvu, kajti to je predpogoj za konkurenčnost in dobrobit na dolgi rok. Kar zadeva proračun, za EIT, bi raje imeli več sredstev na voljo, da, več sredstev na voljo, kot so dodeljena sredstva. Ne nazadnje pa predlagam tudi nekoliko manjša sredstva za odličnost tehnologij in da se namene več sredstev za spopadanje z družbenimi izzivi. Menim, da potrebujemo več denarja za dejavnosti, katerih rezultati so inovativni proizvodi, namesto tega, da dajemo veliko denarja v temeljne raziskave, ki se ne prenesejo vedno v inovacije. Po poletnih počitnicah boste prejeli moj predlog kompromisov tako, da boste videli, kakšna so ta besedila. Seveda bom organiziral toliko sestankov s poročevalci v senci, kolikor bo potrebno, da bomo prišli do kompromisnega predloga. Seveda pa si želimo kratkega in jedanatega besedila, kar pomeni, da ne bomo pripravili samo zbirke vsega, zlasti tam, kjer dodatki niso mogoči. Hvala, gospod predsedujoči ausführliche. Hvala, gospod Bušoj, hvala za podrobno predstavitev poročila. Zdaj pa sledijo poročevalci v senci. Najprej v imenu Evropske ljudske stranke, gospod Gutierrez Cortines. Izvolite, pet minut imate največ na voljo. Mm -hmm. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naj se zahvalim gospodu Bušoju za vas trud. In eh, naj povem, da se eh, zavedam, da je to bolj podrobno kot eh, programe, ki smo jih obravnavali v preteklosti, ampak vendarle naj izrečem svarilo. Namreč eh, pravzaprav bi študijo tega eh, programa in vsega lahko primerjali eh, s eh, univerzitetnim študijem. Skratka, gre za res obsežno zadevo. Ampak vendarle, ta program do leta 2020 je pravzaprav eh, povzetek najrazličnejših programov in eh, zato. Eh, me to nekoliko vznemirja. Eh, na to je potrebno biti pozoren, kaj ti vse, kar spreminjamo s predlogi sprememb, je potrebno spremeniti točno na določenem eh, mestu. In če tukaj karkoli pomešamo, lahko to ogrozi celoten program, kaj ti vsako poglavje ustreza oziroma je vezana na posamezen upravljalski organ. Vsaka vrstica je vezana na posamezen program in če tu karkoli spremenimo, lahko to bistveno vpliva na uh, posamezne projekte. Skratka, res moramo biti zelo previdni, da vse zapišemo točno na pravo mesto. Naprimer, kulturna dediščina, zato je pristojen svet in potem podnebne spremembe. Uh, ne vem, če je smiselno, da zdaj razlagamo, kdo je odgovoren za karkoli, ampak podnebne spremembe, naprimer, eh, to je deloma povezano tudi s kulturo in pa z družbenimi izzivi in tako dalje. In če zdaj svoje spremembe oziroma predloge sprememb zapišemo na napačno mesto, eh, lahko to ima resne posledice. Skratka, mislim, da je pomembna celostna slika. In uh, v luči te celostne slike se moramo lotevati sprememb posameznih točk. Eh, nekaj je seveda eh, ključnih tem, eh, ki se vlečejo skozi celoten program, naprimer opredelitev infrastrukture, ampak kadarkoli govorimo o infrastrukturi, si bodo ljudje verjetno predstavljali, da govorimo zgolj o fizičnih vidikih, pa ni tako kaj ti eh, tu lahko gre tudi za naložbe v povezovanje raziskovalnih ustanov, eh, v raziskave podnebnih sprememb. Skratka, res moramo zagotoviti, da so vse stvari ustrezno predstavljene. Investicije niso samo fizične investicije in eh, nekateri pojmi niso tako enoznačni tukaj v tem programu. Nekaj sem poskušala vedno znova vključevati tukaj. Prenos znanja in izobraževanje. To je potrebno uh, upoštevati, kajti uh, veliko je stvari, ki so posem zastarane, ampak jih še vedno, vedno znova ponavljamo. Skratka, uh, mislim, da je pomembno, da imamo pred očmi eh, širšo sliko. Kar zdiva eh, okolje, pa naj izpostavim dvoje. Država je hkrati tudi okolje in ko govorimo o varstvu okolja in o varstvu virov, govorimo o pokrajinah in tam so naprimer tudi objekti kulturne dediščine. Eh, skratka, tu je veliko vidikov, potrebno je zaščititi vse, kar ni obnovljivo. Eh, potem, kar zadeva vodo. No, moram priznati, da eh, sama ne vem vsega, ampak vedno znova se povezujem z strokovnjaki in podjetji, ki so dejavna na področju vode in tehnologije, naprimer. Eh, Eh, prečiščevanja vode so izredno napredovale, vendar pa tu nimamo nobenih jasnih raziskav, naprimer kar zadeva eh, krogotok vode, kar zadeva reke, poplave, dež. Eh, seveda je potrebno jasno vedeti, zakaj prihaja do poplav v času, ko naj ne bi prihajalo do poplav. Tu so potrebne določene temeljne eh, raziskave, pomembno pa je tudi, da imamo konkreten nadzor nad eh, vodnimi tokovi, kajti eh, povodje so seveda veliko večja, kot pa eh, samo zgolj, eh, zgolj tista območja, kjer reka teče. In, eh, tu je eh, lep primer, naprimer Donava, naprimer eh, pretok eh, oziroma povodje Donave je zelo obširno, bistveno večje kot zgolj tista območja, kjer reka dejansko fizično teče. In če bi kjerkoli tukaj prišlo do izkoriščanja plina iz krilavca, bi to vplivalo na celotno povodje in to so ogromna območja. Poleg tega so zelo pomembne tudi tehnologije, zato da lahko, naprimer, eh, preučujemo, v kolikšni meri eh, prihaja do eh, uničenja tal. Veliko tehnologij namreč slabša kakovost tal. Eh, podobno velja za kmetijstvo. Eh, naprimer, prihodnost kmetijske politike ne prinaša revolucije, ki bi bila potrebna s pričo podnebnih sprememb, ampak nove metode je potrebno prilagoditi podnebnim spremembam in eh, nič nam ne pomaga, če pridelujemo solato, ki potrebuje veliko vode na mesto kaksusov, ki jih je naprimer tudi mogoče jesti, ampak o tem nišče ne govori, ampak obstajajo raziskovalne institucije, institucije, ki se s tem ukvarjajo. Potrebujemo novo agendo za kmetijstvo in lotevati se moramo tudi te problematike. To je zelo pomembno. No, morda se boste smejali. Eh, ne vem, veliko je pomembnih tem, ampak eh, ključna je preglednost. Dvoje moramo razlikovati. Evropska unija ima informacijski sistem, ki sploh ne deluje, pravzaprav je katastrofalen. In je pravzaprav tako zasnovan, da sploh ne more delovati. In tu je potrebno razlikovati med dvojem, med javnim dostopom in javnimi informacijami. Eh, dostop pomeni zgolj dostop do informacij, do časnikov in eh, periodičnih objav, ki, ki so na voljo. Eh, pogosto znanstveniki marsikaj objavljajo in potem je tu nekaj družb, ki monopolizira to področje, ki zahteva plačilo za dostop do znanstvenih objav. Eh, in na tem področju se mora Evropski parlament boriti, tako da bodo znanstveniki lahko objavljali, da bodo lahko objavljali tudi tisti, ki delujejo na manjših univerzah. Potem nekaj drugega pa so podatki eh, o raziskavah. Ti pogosto morajo ostati tajni, dokler raziskave niso zaključene, sploh kadar gre za inovacije. Eh, seveda je pri, na tem področju zelo pomembno, kdaj, kaj in kako se objavi. E, ampak vendarle mislim, da ni spremljivo, da se zahteva plačilo od nekoga za to, da sploh lahko objavi e, svoje delo. E, in kar zadeva inovacije, je torej tudi potrebno ustrezno upravljanje z informacijami. Najlepša hvala, naslednje Vitorijo Prodi. 5 minut. Tudi vi imate 5 minut, dobro. Najlepša hvala predsedujoči in hvala tudi poročevalcu za oba dokumenta. Ne dvomim, da je vanju vložil veliko dela in gre za res pomembna dokumenta najprej naj povem, da smo morda tu vsemu skupaj preblizu. Morda bi morali bolj jasno razlikovati med eh, obema dokumentoma in med posameznimi vidiki. Namreč po eni strani so tu pojmi, ki se zelo pogosto pojavljajo. Veliko je tudi predlogov sprememb, ki so bili vloženi na oba dokumenta. In zato je težko razlikovati med enim in drugim in tudi težko je doseči uh, optimum pri obeh dokumentih. Konec koncev, en, en dokument govori o vzpostavitvi programa, drugi pa o izvajanju, ampak v vsakem primeru gre tu za dva zelo pomembna dokumenta, ki eh, vsebujeta ključne elemente za celotno Evropsko unijo. Tu gre pravzaprav za našo konkurenčnost na globalni ravni in gre za to, kako bomo zagotovili odličnost. Sveda se pojavljalo določene priložnosti. Eh, za naš odbor, predvsem v zvezi z okoljskim vidikom in eh, z vidikom javnega zdravja. Kar zadeva javno zdravje, se tu soočamo z zelo širokimi možnostmi. Tega se moramo zavedati in mislim, da tega pravzaprav doslej nismo dovolj poudarjali. E, predvsem, naprimer, e, eh, genske tehnologije, genom, vse to je izredno pomembno. Eh, zelo pomembne so tudi tiste specializirane veje medicine, ki uporabljajo znanje o pacijentovem genomu eh, za izdelavo eh, posamezniku prilagojenih zdravil. To, naprimer, je izredno pomembno. Ravno včeraj sem v International Health Tribune bral o zdravljenju, ki je bilo mogoče ker je šlo za pacijenta, ki je bil obravnavan v velikem laboratoriju eh, Zvezdne države Washington in tam so se res posvetili iskanju rešitve, veliko truda in energije so vložili v to in bili so tudi izjemno, izjemno uspešni. To so torej stvari, ki so izredno pomembne. In uh, ključno je, da vse te možnosti vključimo tudi v, to, v ti dve besedili. Kar zadeva izdajo dovoljen za uporabo teh zdravil, mislim, da bi lahko v večji meri izkoliščali tehnike, ki ne temeljijo na testiranju na živalih, ampak ki uporabljajo celične kulture. Uh, na ta način bi lahko zbrali oziroma zbirali informacije, ki bi nam povedale, kako velika je verjetnost, da ta zdravila ne bodo učinkovita. Proizvajalci, torej velika farmacevtska podjetja, že uporabljajo Eh, take tehnike in s tem tudi utemeljujejo visoke cene. Mislim torej, da je zelo pomembno, da upoštevamo vso tehnologijo, ki eh, pride v poštev za izdajo dovoljen. In eh, tu si moramo prizadevati zmanjšati stroške, če se le da. In izboljšati bi morali tudi natančnost testiranja. Skratka, tu gre za zelo pomembno področje. Eh, podobno pa velja tudi za podnebne spremembe in eh, naše soočanje z njimi. Tudi to je potrebno omeniti eh, in še posebej, kar zadeva vodo. Ta je že bila omenjena in je seveda izredno pomembna. Ampak vedno znova moramo ponavljati to, kar pravimo v zvezi z vsemi naravnimi viri. obstajajo določeni naravni viri, ki bodo postali še redkejši kot voda. In eh, upam, da bomo skupaj s pročevalcem uspeli vključiti nekaj teh zamisli eh, v besedilo in da bomo našli kompromisne predloge sprememb. Hvala. Najlepša hvala. Žil Evans je naslednja. Izvolite. Najlepša hvala, eh, predsednik. No, najprej naj se zahvalim pročevalcu, ki je očitno vložil veliko dela v pripravo teh besedil in seveda je pomembno, da vsi vemo, o kako ključnih vprašanjih govorimo. Pri nas v Walesu eh, smo prejeli več kot 84 milijonov evrov iz teh sredstev in to je bistveno koristilo. Eh, zdravju, pa tudi eh, inovacijam in razvojnemu potencialu. In želela bi, da bi program obzorje 2020 temeljil na delu, ki je že bilo upravljeno v preteklosti, da pa bi hkrati prispeval tudi k vzdržnemu in konkurenčnemu gospodarstvu. Veliko kolegov je govorilo o zdravju, jaz pa bi se v tej razpravi osredotočila na zadnjo točko, ki jo je omenil gospod Brodi, torej na podnebne spremembe naš uh, odbor, odbor Envi, mora uh, obravnavati to, kako bi obzorje 2020 lahko uporabili za militev podnebnih sprememb, za ohranjanje biotske raznovrstnosti, za spodbujanje varne oskrbe s hrano. To je ravno tako pomembno kot drugo vprašanje, ki so že bila omenjena. Potrebne so raziskave glede krajših prehranjevalnih verik, glede eh, Eh, količine odpadkov, ki jo proizvajamo in podobno. Mislim, da bi morali v osnutku mnenja v večji meri upoštevati tudi to. Eh, vem, da eh, je poročevalec deloma to že vključil, ampak želili bi v večji meri izpostaviti trajnostni vidik. Poleg tega pa je potrebno upoštevati tudi socialne vidike. Eden od eh, predlogov je, da bi komisija izvajala ocene eh, vzdržnosti in učinkovitosti posameznih projektov. Eh, z obzorjem 2020 se ne bi smelo financirati velikih projektov, kot je ITER ali GSO, bi pa želeli videti podporo Eh, projektom, kot je eh, GEMES, eh, torej satelitsko opazovanje okolja. To bi lahko bilo zelo koristno za vse, ki so dejavni v tem sektorju. Poleg tega pa je pomembno, da prednostne naloge opredeljujemo v sodelovanju s civilno družbo. Zato smo vložili tudi predloge sprememb, v katerih pozivamo k spostavitvi eh, dialoga z različnimi platformami, eh, s predstavniki kmetov, eh, MSP-jev. Eh, to je zelo pomembno in eh, to je potrebno upoštevati, sploh kadar govorimo o prehranjevalni verigi, pa tudi kar zadeva eh, uporabo lokalnih proizvodov in kar zadeva dobro počutje živali. Še nekaj, kar je bilo omenjeno in kar je tudi pomembno, je uskladitev tega programa s strukturnimi skladi, učinkovito kombiniranje obojih sredstev seveda povečuje konkurenčnost raziskav in eh, razvoja in mislim, da lahko kot odbor eh, podamo zelo jasno izjavo o programu obzorje 2020, ki bo nedvomno prispeval k bolj vzdržnemu in eh, bolj učinkovitemu gospodarstvu. Najlepša hvala, gospa Susa je naslednja. Najlepša hvala, hvala poročevalcu za poročilo eh, in hvala za to, da je izpostavil, kako pomembne so raziskave in inovacije v obdobju do 2020 in to ne velja samo za Evropo, ampak pravzaprav za vse svet. Torej, res eh, si poročevalec zasluži zahvalo za ogromno dela, ki ga je opravil v zvezi s to temo. Ne glede na to, da se mnenja glede posameznih področji morda eh, razhajajo, bi izpostavila nekaj točk. Eh, namreč predlogi sprememb skupine GUE se nanašajo predvsem na področje zdravja, ne pa izključno na področje zdravja. Eh, torej eh, izpostavila bi predloge 322, 325 in 327, kjer gre za enake možnosti, pa tudi za dostop do javnih prometnih sredstev. Poleg tega pa bi spregovorila tudi o nekaterih predlogih sprememb, ki sem jih predložila sama. Eh, in te bom poskušala na kratko povzeti. Gre naprimer za to, da nimamo zadostnih naložb eh, v, pri obravnavi bolezni, potem, ko so bile diagnosticirane, potem eh, govorimo v svojih predlogih tudi o nadaljni uporabi rezultatov raziskav, eh, govorimo o raziskavah endemičnih bolezni. Eh, Potem, ko eh, obravnavam tudi pravice dostopa do zdravstvenega sistema, govorimo o učinkovitosti zdravstvenih sistemov in o enakih možnostih pri dostopu do zdravstva, ne glede na revščino. Tu gre za različne predloge, eh, o katerih bi se lahko pogovarjali in ne dvomim, da bomo eh, našli kakšen kompromis. In sicer še nekaj bi omenila, kar je tudi sporno, torej matične celice. V zvezi s tem smo tudi uložili predloge sprememb, najprej predlog spremembe 53, ki eh, predstavlja eh, dodatek eh, in sicer komisija ne predvideva eh, dovoljenja za uporabo človeških matičnih celic, mi pa tukaj predlagamo, da bi eh, vzpostavili javne eh, zbirke podatkov v zvezi z embrionalnimi matičnimi celicami. In pa še drugi predlog spremembe, tukaj je številka 130. Če eh, sem prav razumela, se pravzaprav eh, moj predlog prekriva s tem, kar je na začetku povedal Kristjan in tu mislim, da bi se morala brez težav dogovoriti. Na tem področju namreč predlagamo, da vedno upoštevamo eh, najnovejše stanje znanja. Tu govorimo o eh, obdobju od 2014 do 2020 in nima smisla, da eh, se omejujemo v predlogih na to, kar vemo v tem trenutku. In vsekakor upamo, da bo v prihodnjih šestih letih prišlo do večjih odkriti in zato je zelo pomembno, da Eh, lahko te novosti upoštevamo. Zato ne bi bilo prav, če bi se že zdaj omejili in če bi že zdaj eh, povedali, na kaj se raziskave lahko nanašajo in na kaj ne. Potem pa zaključek, za zaključek še ena pripomba. Eh, moja poslanska skupina je, kjer je to mogoče, pripravljena na kompromise. Zelo si želimo nadaljne razprave s poročevalcem. Eh, ampak eh, še nekaj bi pokomentirala, kar je bilo rečenega. Mislim, da je kolega Prodi govoril o tem in sicer je govoril o posamezniku prilagojenih zdravilih. Imam precej dvomov glede tega, ali bodo to vrstna zdravila res lahko dobro delovala. Uh, imam določene dvome glede te farmakogenetike in mislim, da smo še precej daleč od tega, da bomo imeli znanstvene dokaze, da bo vse to res mogoče in da se bo vse to uresničilo. Zato bi upozorila, da moramo biti nekoliko previdni. Uh, kaj ti ne smemo ustvarjati pretiranih pričakovanj, kar zadeva posameznikom prilagojena zdravila. Mislim, da smo od tega še daleč in tudi farmacevtska podjetja, pa ne samo farmacevtska podjetja, včasih eh, ustvarjajo prevelika pričakovanja. In mislim, da sem to še nekako milo povedala. Najlepša hvala, hvala. Eh, in hvala tudi poročevalcu za upravljeno delo in za vso odprtost, ki jo je pokazal in eh, tudi za to, da bo rezultate posvetovan vključil v eh, svoje nadaljne delo. Mislim, da ne bi smeli ustvarjati nekega končnega seznama eh, bolezni, ampak se moramo res vprašati, kje je evropska dodana vrednost. V ITRE vem, da poteka razprava o tem, ali je zdravje sploh prednostno področje evropskega eh, raziskovanja, kajti nekateri opozarjajo na to, da je zdravstvena politika nacionalna politika, ampak vendarle mislim, da je nujno zagotoviti eh, sodelovanje na tem področju. Predvsem, kar zadeva redke bolezni, tam enostavno je premalo primerov v vsaki posamezni državi, da bi tam bilo mogoče dobro raziskovanje in pa kar zadeva težke bolezni otrok, eh, sploh ko gre za otroke, ki so na intenzivni negi. Um, take primere je potrebno obravnavati enako kot eh, redke bolezni. To smo upoštevali tudi v zakonodaji o zdravilih. Vendar pa eh, tudi tu mislim, da nimamo takih raziskav, kot bi jih morali imeti. Zato moramo redke bolezni in eh, resne bolezni otrok izredno izpostaviti. Uh, Vedno znova je parlament to izpostavljal, tudi pri šestem in sedmem okvirnem programu. Tega nam sicer ni uspelo uveljaviti v taki meri, kot bi želeli, ampak eh, to želimo tukaj ponovno vključiti in prosim za podporo za moje predloge sprememb v zvezi s tem. Potem sem samo ložil tudi še nekaj predlogov sprememb, ki se navezujejo na diagnozo in zdravljenje. Ko beremo besedilo komisije, dobimo vtis, in eh, ne želim nikomor potikati zlih namenov, ampak vendarle rezultat je lahko, da bomo ustvarjali ogromne količine podatkov, eh, da bomo imeli veliko možnosti napovedovanja bolezni, ampak kaj bo to koristilo pacijentu, če ve, da, bom, da bo najverjetneje zbolel za to ali ono boleznijo. Veliko je takih bolezni, ki jih sploh ne znamo zdraviti, eh, kjer tudi ni mogoče nobena preventiva. In zato moramo seveda eh, vprašanje diagnostike v večji miri povezati s preventivo in tudi zdravljenjem, kajti če nimamo pre preventive ali zdravljenja, potem tudi diagnostika ne prinaša vsega. In e, mislim, da bi morala prednostna naloga biti ta, da se osredotočamo na tisto diagnostiko, ki lahko za seboj potegne tudi ustrezno zdravljanje. In eh, v nasprotju s kolegi, ki so prej govorili, podpiram to, kar je povedal uh, gospod Prodi. Posameznikom prilagojena zdravila uh, bi bila odličen korak tukaj in zato mislim, da moramo to tako ali drugače podpreti. In pa še ena točka, ki bi jo želel uh, izpostaviti. Kontracepcija in to kontracepcija pri moških. Uh, Trenutno imamo težavo s tem, da je celotno breme kontracepcije na, ram, na ramenih ženske, tudi zaradi eh, stranskih učinkov je to nespremljivo in obstajajo znanstveniki po eh, vsem svetu, ki poskušajo najti neko obliko kontracepcije pri moških. Eh, Eh, Mar si kdo pravi, da bi potrebovali usklajeno delovanje politike, da je to tehnično mogoče doseči, ampak da je enostavno potrebno več podpore, zato da bi se vse skupaj uresničilo. In mislim, da bi tukaj lahko odpravili številne težave, če bi se posvetili tudi temu. In pa kar zadeva matične celice, v zvezi s tem je bilo podanih veliko predlogov, zelo pozorno sem te predloge prebral in eh, veliko ljudi iz dragacije eh, Evropske ljudske stranke, podpirajo kolege, ki so jih eh, vložili gospod Mikolakšik, gospa Zaborska in drugi. Nedvomno obstajajo pravni razlogi, zakaj je to tako in na podlagi tega, kar je predložil gospod Pušoj, eh, sem poskušal oblikovati nek kompromis, ki po eni strani podpira idejo, ki jo predlaga gospod Bušoj, da bi preiskovali alternativne možnosti, Eh, prav ima in tu ne gre samo za eno ali dve alternativi, ampak potrebno je podpreti vse, kar se bo mora biti razvilo v prihodnje. Ampak sem nekoliko negotov glede tega, ali bi se sploh morali umešavati v to vprašanje, ali eh, naj Evropska unija podpira raziskave na embrionalnih matičnih celicah ali ne. Mislim, da tu ne bomo uspeli najti kompromisa, ki bi dobil široko podporo ustvarili pa bomo veliko vznemirjenja in uh, nemirov. Uh, več kot 600 predlogov sprememb je bilo vloženih in mi smo se dogovorili, da se bomo sredotočili na naša prednostna oziroma eh, glavna področja pristojnosti, na okolje, eh, zdravje in prehrano in morda bi bilo prav, da to nekako izključimo iz naših pristojnosti, da pustimo odboru ITRE, da razpravlja o tem, da se torej ne bomo spustili v boj do britkega konca tukaj. Prosim, da razmislite o tem in eh, nisem, kajti res nisem prepričana, ali je mogoče eh, doseči eh, nek kompromis med skrajnimi stališči. Konec konca gre tu samo za mnenje o nečem, kar ni izključno v naši pristojnosti. Ehm, zato se sprašujem, če morda ne bi bilo pametno tega tukaj izključiti. Hvala. Vielen Dank, Peter Liese, Judith Merkis. Hvala, Judith Merkis. Dank voorzitter. Uh, dank aan alle collega's voor de, voor de duidelijke presentaties van alle... Hvala lepa. Predsednik, hvala lepa vsem za stališča. Obzorje 2020 prinaša kar velika sredstva za mm, nova delovna mesta in pa za povečanje gospodarske rasti. No, kako pa bomo uporabili ta instrument? ali bomo to obrobili horizontalno za vse cilje, ali pa se bomo po drugi strani bolj ciljno usmerili na specifične cilje, kamor bomo vlagali sredstva. Pot do ciljev pa bi potem zaupali komisiji ali pa podjetjem. Oba pristopa sta možno bolj splošni, pa bolj specifični. Mislim, da je dobro, da, se, um, ne, da si ne zvežemo rok preveč. moramo predvsem videti, kakšni bili možni rezultati. Tukaj pred nami so trije veliki izzivi, ki jih moramo razrešiti. Kot prvo, demografska slika, staranje prebivalstva, to seveda pomeni tudi veliko bolezni, potem eh, povečana urbanizacija, širjenje mest, kar tudi pomeni veliko izzivo, naprimer glede prometa in podobno. Potem imamo tukaj nestabilno gospodarstvo, Potem pa tretji izziv. Energetika, surovine, energetska učinkovitost in tako dalje. Če bomo preveč natančno zastavili cilje in poti, potem si bomo zvezali roke. Prav tako treba poštevati, da so vsi ti cilji med seboj napovezani. Prav tako ne moramo postaviti zelo jasnih ločnic, kajti medsebojna odvisnost je zelo velika tukaj se veliko sredstev namenja za raziskave, seveda vedno spodbujajo raziskave, vedno smo za, ampak šipki člen v veriki Evrope je inovativnost. Problem potem um, uveljavljanje izumov v prakso, v gospodarstvo. To je problem in s tem bi lahko ustvarili več delovnih mest. Raziskovalne rezultate treba pretvoriti v prakso. Treba je to pretvoriti v iznajdbe v podjetjih. Ni zadosti, če imamo več raziskav brez prakse. To ni zadosti. Te raziskave treba pretvoriti v prakso. Potem še eko-inovativnost. Tudi to je sveta lahko nekaj pozitivnega. Ampak, kot rečeno, ne smemo biti preveč preskriptivni. Naj se pridružim drugim kolegom glede vode. Voda je seveda ključnega pomena. To je eden izmed bistvenih izzivov današnje družbe. Že prej sem omenila nekaj teh izzivov. Treba je ugotoviti, kako razrešiti to dilemo. Nekatere regije so poplavljene, druge so prizadete zaradi suše. In pri vodi moramo v Evropi narediti še veliko. Zaključujem gospod predsednik. Sedaj imamo v Evropi že veliko programov, ogromno jih je, že leta dela na teh vprašanjih in moram iskreno reči, da z vsemi temi programi, pobudami, instrumenti, sodelovanji se sploh več ne znajdemo. Imamo ne vem koliko programov, ne vem koliko pobud in res, gledajte, ne moremo si privočiti razdrobitve politike ali pa razdrobitve skladov. Moramo izkoristiti vsa sredstva, ki jih imamo na voljo, da bomo inovativni in pa odlični v Evropi. Odličnost in inovativnost sta dva ključna elementa, ne pa da se kar osredotočimo na vse poprek. Hvala, Judit Merkis. In za konec, kolegica Kukovi. Hvala lepa, predsednik in eh, zahvala poročevalcu, eh, ki je imel v delo tako velik eh, in pomemben dosje za našo prihodnost. Kajti Horizon 2020 predstavlja upanje za mnoge. Upanje tako na področju zdravstva, kot tudi na tem področju, da bodo vendar spodbujene prenosa znanj v prakso pomenilo tudi eh, več dela in več delovnih mest. Jaz sem v svojih amandmajih, ki jih je podprlo nekaj kolegic in kolegov, se osredotočila tukaj predvsem na zdravstveni vidik. Na vidik, eh, ki je potreben zaradi staranja prebivalstva, to je uporaba vseh možnih tehnologij, med katerimi je telemedicina gotovo tista, ki lahko skrajša čakalne vrste v posameznih čakalnicah. Danes vemo, da je najhujše to, da so, eh, da so čakalnice prepolne, da je eh, žal tudi ozaveščenost o zdravem načinu življenja in o zdravem prehranjevanju še vedno preniska. Zato je tudi zdrava hrana in večji poudarek na to vrsten razvoj, kaj danes, kaj danes je zdravo, kaj lahko pojemo, še kako pomembno. Kajti naše zdravje je seveda odvisno od vnosa in torej to so ti vidiki, ki imajo tako na področju razvoja novih znanj, novih izumov, veliko, veliko možnost za prenos potem v življenje. In predvsem je tukaj pomembna hitrost. Ne da imamo veliko novega vedenja, veliko novih izumov, ki ne doživijo potem v praksi, v realnem času tudi realizacije. Zato eh, vas, eh, vas prosim za podporo pri teh amandmajih, ker eh, sem prepričana, da je to v korist vseh. Hvala. Dank, Najlepša hvala. Gospa Kukovič. Res bi morali poskrbeti, da bomo vsi imeli koristi od tega, zato tudi imamo ta program. Preden dam besedo poročevalcu, pa dajem besedo še komisiji, če želi podati kakšen komentar eh, in če lahko odgovori na zastavljeno vprašanje. Yes, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Thank you. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa poročevalcem in posebno poročevalcem v senci ter članom odbora ki so tukaj upravili veliko dela. Imam nekaj komentarjev o nekaterih odprtih vprašanjih. Kot prvo, moram podariti to, da se predlogo komisije zauzemo za sistemski, um, integrativen pristop za glavne izzive v današnji družbi. Ta pristop moramo ohraniti tudi na horizontalni ravni kako ohraniti takšen pristop in ohraniti prilagodljivost v okviru sedmih let. Pripravili smo dolg seznam različnih, um, ampak mislim, da ne smemo biti predolgi. Ne smemo oblikovati predolgih seznamov, kajti če bomo preveč um, naštevali, potem bomo tudi izuzeli kakšne dejavnosti, ki bi jih morda radi pozneje uvedli. potem pa še bolj specifične pripombe. Najprej zdravje. Hvala lepa poročevalcu za fleksibilnost glede izvornih celic, glede patentov se strinjamo. Prav tako se strinjamo, da ne, se, da ne bi smeli biti preveč preskriptivni glede alternativnih možnosti. Enako velja tudi tukaj, da ne želimo preveč um, dolgih seznamov tipov bolnikov, metodologij in podobno. Prav tako se strinjamo s poročevalcem glede ločenih razdelkov za eko-inovativnost. To ni primerno, kajti to vprašanje je že vključeno v petem izzivu. Tam se to navezuje na tehnologije, pa ne samo to, ampak tudi na družbene inovacije. Celotna tema trajnostnega razvoja mora biti porazdeljena po celotnem obzorju 2020. Trajnostni razvoj mora biti prisoten povsod po celotnem obzorju 2020. Potem zelo pomembno vprašanje. Kot ste številni menili, vode. Voda je že vključena v številne razdelke našega predloga. Da bi pa imeli ločen razdelek, kot ste nekateri predlagali, to se mi morda ne zdi najboljša pot. Uh, kajti tukaj imamo naprimer vodo v zvezi s podnebnimi spremembami, to je eno, potem pa tukaj še eh, gospodarjenje z vodami, potem različni tipi upravljanja eh, voda, prav tako pa je tukaj še del, ki se nanaša na ekoinovativnost v zvezi z vodo. Želeli ste preglednost. Sveda se strinjamo s preglednostjo. V sedmem okvirnem programu smo tudi že vključili eh, medsebojno ocenovanje med raziskovalci in okoljski del FP7 je bil del tega pilotnega projekta medsebojnega ocenovanja. Takšen pristop bomo spodbili tudi pri obzoru 2020 in pa pri teh dejavnostih. Pa še nekaj za konec. Glede proračuna. Predlog komisije je posledica zelo um, dobro uravnoteženega kompromisa med različnimi političnimi področji. Slišali smo, da tudi kontaktna skupina parlamenta za MFF um, nasprotuje um, razpravi o sektorskih predlogih, no pa potem boste pač odločili vi v parlamentu. To mislim, da je bilo vse in hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da odgovorim. Seveda pa bi bili zelo veseli, če lahko kakorkoli prispevamo tudi s tehnično pomočjo glede različnih vidikov, kjer lahko pač pomagamo. Hvala. Hvala komisiji. Zdaj pa dajem za zaključek besedo še poročevalcu, da se odzove na prispevke kolegov in kolegic.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 To je bila največkrat izrečena beseda. Je pa to tudi zelo kompleksno vprašanje, zato res hvala lepa Evropski komisiji za dobro sodelovanje. Hvala lepa tudi političnim svetovalcem za Envi in pa sekretarjatu ter pa um, političnim svetovalcem iz ALDE ter pa drugim svetovalcem, ki so se zelo potrudili in mi pomagali pri tem, da sem vse te ideje zbral na enem mestu. Gospa Gutierrez Kutines. Sem si zabrežil vaše pozorilo glede kompromisnih predlogov sprememb. Ne nameravam spremenjati strukture programa. Prav tako bom z veseljem pozdravil številne vaše predloge sprememb. Se strinjam s tem, da moramo bolj izpostaviti vodo in pa tudi um, poskrbeti za to, da bodo raziskave na voljo za. Um, akademike na univerzah in pa za vse tiste, ki si ne morejo privoščiti, da bi imeli dostop do vseh teh specializiranih eh, vrst eh, literature. Potem, gospod Prodi, popolnoma um, se tudi strinjam z vašim eh, interesom za posamezniko prilagojeno medicino. To je ambiciozno področje in če bomo tukaj na tem področju uspešni, potem bomo številne bolezni bolj eh, učinkovito zdravili, tudi bolj um, stroškovno učinkovito zdravili. In mislim, da um, se moramo bolj osredotočiti na takšno posameznika programa medicine v našem okviru. Potem gospa Evans. Hvala lepa za prijazne besede. Pričakoval sem, da se bo kolegica in pa drugi kolegi osredotočili na podnebne spremembe, tukaj je potem še obnovljiva energija, energetska očinkovitost. Tudi za me so vsa ta vprašanja zelo pomembna. Tudi to rodje, skupaj z drugimi političnimi mehanizmi in pa zakonodajo, moramo uporabiti za to, da bomo okrepili idejo blaženja podnebnih sprememb in pa boja proti podnebnim spremembam. Moramo biti čim bolj učinkoviti, potem gospa Sosa se seveda popolnoma strinjam s tem, da moramo ustrezno distribuirati rezultate raziskav. Um, pogledal sem si vaša dva predloga spremem glede uh, matičnih celic. To je bilo prisotno tudi v predstavitvah oziroma pri bombah drugih kolegov. Gledajte, se bom zelo potrudil za to, da bi prišel do kompromisa, tako da bomo vsi zadovoljni na tem tako zelo občutljivem področju uh, matičnih celic tudi gospod Lise je omenil to vprašanje. Se popolnoma strinjam z zdravjem otrok. Prav tako sem skupaj podpisala um, predlog spremembe glede kontracepcije. Se tukaj strinjava. Potem gospod Metkis. Se popolnoma strinjam s tem, da se moramo sotočiti tudi na velike cilje. Uh, ne moramo biti preveč preskriptivni. Zato želim, da bo besedilo kratko in drnato, kajti to besedilo bomo posredovali tudi v odboru ITRE. Obenem pa se moramo sredočiti predvsem na tisto, kar je najbolj bistveno. Prav zato eh, imamo tukaj veliko predlogov sprememb, eh, na začetku 400 predlogov sprememb in eh, prav zaradi tega pomena se bom zelo potrudil, eh, da bomo prišli do kompromisov pri nekaterih vprašanjih, kjer so seveda kompromisi možni. Gospa Kukovič, se strinjam, da je področje zdravja zelo pomembno. Tudi sam sem se zelo osredotočal na zdravje. Številne ideje kolegic in kolegov so zelo koristne in bodo izboljšale naš končni dokument. No, kot sem že prepovedal, sedaj med počitnicami bom skupaj s osebjem, s kolegi pripravil kompromise in septembra se že veselim, da bomo skupaj dodelali to besedilo in našli dobro rešitev. Hvala. Najlepša hvala, gospod Bušoj. Peter Lize je predlagal, da omejimo število predlogov sprememb. Tudi v preteklosti smo že govorili o tem in bom razmislil o tem, kje začeti, kje končati. Mislim, da je res potrebno temeljito pretehtati. In eh, sporočil vam bom, kako bomo postopali. V odboru bomo glasovali 19. septembra, na plenarnem zasedanju pa bo glasovanje potekalo novembra. Za zaključek pa imam še eno najavo. Tu so zdaj predlogi sprememb in uh, dobili ste jih v pisni obliki in prosim, da če se nameravate z njimi ukvarjati, jih vzemite s sabo. Kajti, če jih bomo morali še enkrat tiskati, bo to 40 tisoč strani v različnih jezikih in zato ali vi ali pa vaši asistenti eh, pospravite tole, če boste še rabili, ker mislim, da smo se vsi zavezali, da se bomo zauzemali za uh, učinkovito rabo virov in pri takih malenkostih lahko začnemo. Najlepša hvala kolegom in kolegicam za razpravo. Ostane nam samo še 19. točka. 6. septembra imamo naslednjo sejo. Za zaključek se najlepše zahvaljujem kolegom in kolegicam za delo v prvi polovici letošnjega leta. Zelo ste mi olajšali tudi prehod na mesto predsedujočega. Zahvaljujem se tudi sekretarjatu in gospodu Huberju, ki ga tukaj eh, zastopa za dobro podporo in sodelovanje. In hvala tudi vsem kolegom, kolegicam, asistentkom in tudi tolmačem, kajti brez tolmačev bi bili res izgubljeni. Torej, oddahnite si malo od nas in potem septembra nadaljujemo. Upam, da se vsi uh, vrnete z napolnjenimi baterijami. Mislim, da nam je v zadnjih mesecih in tednih uspelo veliko doseči, ampak še vedno nas čaka veliko dela v polovici, drugi polovici leta. S tem zaključujem zasedanje, lepe počitnice in vse najboljše.